Buenos días. Bonjour. Bonjour a tous. A Lepo pozdravljeni, dobro jutro. Spoštovani kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta. Get started. Of course, welcoming everybody around and honored and happy. Naj pozdravim vse prisotne, veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim tu. Lepo pozdravljeni na sestanku medparlamentarnega odbora. Zbralo se je 26 predstavnikov nacionalnih parlamentov, ki prihajajo iz 19 držav članic in iz ene države pristopnice k Evropski uniji ter iz ene države članice Evropskega gospodarskega območja. Kar kaže na izredno zanimanje za teme, o katerih bomo danes govorili. Govorili bomo o trenutnem razvoju v okviru štokholmskega programa, o sodelovanju na policijskem in pravosodnem področju. Gre za najbolj eh, zanimiv eh, napredek eh, v okviru začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. 72, 72, 83 in še nekateri členi govorijo o sodelovanju nacionalnih parlamentov na področju vzpostavitve območja svobode, varnosti in pravice in eh, spremljanja oblikovanja evropske politike. Gre za izmenjavo mnen med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom in to bo zelo pomembno pri razvoju in vzpostavitvi omeč, območja svobode, varnosti in pravice na koherenten način. Poleg tega to zagotavlja demokratični nadzor, kajti za to pravzaprav gre, ko govorimo o sodelovanju parlamentov, nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Evropski parlament je edina neposredno voljena institucija v arhitekturi evropskih institucij gre za mandat, ki nam je bil podeljen in vsakih šest mesecev oblikujemo skupno zasedanje, zato da bi spremljali uresničevanje štokomskega programa. Gospod David Stanton, predsednik skupnega odbora za pravosodje, obrambo in enakost irskega parlamenta, bo podal vodni govor, ampak pravkar so me obvestili, da gospod Stanton še ni prisoten. Tako da začnimo kar s prvim sklopom današnjega srečanja. Natančneje si bomo pogledali policijsko sodelovanje v Evropske unije, glede na to, da kriminalne združbe postajajo čedale bolj. Uh, mednarodne. Gre za čezmejni kriminal, ko govorimo o nastajočem evropskem kazanskem pravu, ki se oblikuje tudi v okviru Evropskega parlamenta, zato je predstojen tudi odbor Libe. Nacionalni organi pregona zato potrebujejo če dalje bolj tesno sodelovanje. Zato uporabljajo vse evropske informacijske sisteme za izmenjavo informacij. Gre za primski sistem in sistem SIS, torej za združevanje informacij, za združevanje verov, tako pri Evropolu kot na mednarodni ravni. Zaradi tega se porajajo pomembna in zanimiva vprašanja glede tega, kako lahko nacionalni parlamenti zagotovijo demokratični nadzor nadzor in zaščito temeljnih pravic svojih eh, državljanov. Tu gre za vprašanje eh, zasebnosti, kar je bilo razvidno tudi iz razprav v preteklih dneh. Sedaj opažamo, če dalje večje sodelovanje med organi pregora, pregona Evropske unije in to je treba odraziti tudi prek povečanega sodelovanja in izmenjave informacij tudi med nami danes v dvorani. Zaradi tega bomo pogledali predvsem eh, predlog, ki ga je lani marca podala oziroma sprejela komisija. Gre za ukrepitev Europola. Gospod Diaz de Mera je poročevalec pristojen za ta dosje. Tako da sedaj predajam gospodu Diazu de Meri besedo. Izvolite. Queridos kolegas de los parlamentos. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani kolegi iz nacionalnih parlamentov Evropske unije. Spoštovani kolegi in eh, lep pozdrav tudi koordinatorjem ter poročevalcem v senci, ki se ukvarjate z direktivo o Europolu. Vesel sem, da je danes dopoldan z nami 26 predstavnikov nacionalnih parlamentov iz 19 držav članic. Sam sem eh, poročevalec glede uredbe Europola in bil sem tudi poročevalec, ko je bil sprejet sklep o Europolu. Europol je del skupnega zakonodajnega območja Evrope. Vzpostavljen je bil 26. julija 1995. To je bil edini pravni instrument, ki je bil v okviru mastrihske pogodbe takrat na voljo. Ideja je bila, da bi na tem vidiku Evropa delovala bolje. V tem kontekstu so bili sprejeti tudi trije protokoli od leta 1995 do leta 2003. In kot veste, so ti protokoli začeli veljati 28. marca in 2. aprila leta 2007. Šlo je za zelo dolg in zapleten postopek. Europol je potreboval bolj regulatoren eh, zakonodajni okvir, prek katerega bi se lahko bolje odzival na boj proti kriminalu. Šlo je za odzive na čedalje bolj mednaroden kriminal. Zaradi sprejetja Amsterdamske pogodbe je Evropski policijski urad eh, bil preoblikovan v Evropsko agencijo, ki se financira iz proračuna Evropske unije. 6. aprila 2009 torej je svet spre, sprejel sklep o Europolu, ki sem ga omenil prej. Šlo je za vzpostavitev Evropskega policijskega urada. leta 2009 na to z Lizbonsko pogodbo je Evropski parlament postal sopristojen za to področje. 28. člen pogodbe o delovanju Evropske unije govori o tem, da bosta Evropski parlament in svet prek običajnega zakonodajnega postopka sprejemala odločitve o Europolu. In takšno je trenutno stanje. Europol spodbuja policijsko sodelovanje v boju proti resnim oblikam kriminala in eh, terorizmu. Europol omogoča izmenjavo informacij med eh, varnostnimi silami posameznih držav članic, zagotavlja analizo, zato da lahko pomaga nacionalnim policijskim uradom gre za pomoč pri izvajanju čezmejnih preiskav. Naj navedem nekaj datumov. Komisija je 7. maja predstavila predlog uredbe. In kot je bilo obljubljeno, sem eh, včeraj predložil tudi svoj alternativni zakonodajni predlog, bi lahko rekli. Uh, Ta predlog je sestavljen iz zelo dolge obrazložitvene izjave in 138 predlogov sprement je bilo pre, predloženih. 18. julija sledi formalna predstavitev a, eh, mojega poročila v odboru Libe. Odbor se bo sestav naslednjič 9. julija. Gre za 14 poglav, poglavi in 79 eh, odstavkov. Čeprav sem sam eh, glavni poročevalec, bodo mnenja podali tudi odbor za proračun, nadzor proračuna, odbor za zaposlovanje in odbor za ustavne zadeve. Gre namreč za zelo nove ideje, ki so vključene v uredbo. In tudi sam uvajam v besedilo nekatere predloge sprememb. Prvega, ki ne ga predstavim, je ta, da se ne strinjam z združevanjem Europola in Cepola. Ne strinjam se z eh, elementi, kjer komisija omenja združevanje Europola in Cepola. Predlagam, da se vsi ti sklici črtajo. Prav tako sem eh, proti izvršnemu odboru, ki ga predlaga komisija. Mislim, da ta ne bi bil učinkovit. Mislim, da je zapisal, zamisel ne napačna in da bi tako Europolu odzeli nekatere ključne naloge. Poleg tega sem predlagal številne predloge mm, sprememb v sodelovanju z gospodom Hastingsom, ki je Evropski pooblaščenec za varstvo podatkov. Pri oblikovanju predlogov sprememb sem eh, sodeloval tudi s kontaktnimi točkami v državah članicah, ki so pristojne za sodelovanje z Europolom. Poleg tega sem eh, s predlogi eh, sprememb predvidel tudi primeren nadzor nad delovanjem urada strani Evropskega parlamenta, tako da bi prišlo do skladitve z Lizbonsko pogodbo. Zagotovili bi na ta način, da izvoljeni predstavniki evropskih državljanov lahko preverjajo Evropsk Europol. In to je jasno navedeno v devetem členu uredbe. Tudi v drugih členih se sklicujemo na ta mehanizem pregleda. Mehanizem pregleda, ki ga izvaja Evropski parlament eh, skupaj z nacionalnimi parlamenti, je alternativni predlog, ki sem ga unesel v svoje poročilo. Tako imenovana celica za nadzor Evropola naj bi bila vzpostavljena. člani relevantnih odborov Evropskega parlamenta, torej odbora Libe in odbora za notranje zadeve, naj bi se sestajali skupaj z pristojnimi iz nacionalnih parlamentov za ta vprašanja. Takšna struktura bo torej struktura nadzora Europola in sestajala se bo v okviru Evropskega parlamenta. Enoto bo torej sklical eh, predsednik relevantnega odbora, sopredsedoval bi predsednik odbora Libe. pa tudi relevantni predstavniki za ta področja iz eh, nacionalnega parlamenta, ki v vsakem šestmesečnem obdobju uh, predseduje Evropskemu svetu. Naj nakratko sedaj še obrazložim, kakšna naj bila pooblastila in naloge tega nadzornega organa. Razpravljal bi o le, por, letnem poročilu o dejavnostih Europola. Prav tako bi razpravljal o letnih in večletnih delovnih programih, o letnem poročilu evropskega pooblaščenca za varstvo podatkov. Razpravljal bi o ocenah, ki jih komisija objavi vsakih pet let in eh, preverjajo učinkovitost eh, dela Europola. Ta nadzorna enota bi poleg tega na lastno pobudo lahko povabila v svojo sredo tudi potencijalne kandidate za izvršnega direktorja Europola, torej, da bi lahko vodili vsebinske razprave o tem, kako izvajajo nadzorne osebe svojo vlogo. Poleg tega bi lahko sklicali tudi sestanke z um, izvedbenim direktorjem, nadzornim odborom in uh, predstavniki relevantnih služb komisije. kajti robustnega sistema zaščite podatkov ne moremo zagotoviti, ne da bi zagotovili redno sestajanje z evropskim povlaščencem za zaščito podatkov. Poleg tega predlagam tudi redno sestajanje s predstavniki komisije in predstavniki nacionalnih parlamentov. Tako bi lahko imeli bolj relevantne podatke glede ocen tveganja, bolj relevantne podatke o izvajanju nalog, ki si jih je zadal Evropol. Gospod predsednik, na tem eh, mestu torej ne smemo pozabiti, kakšna je ključna vloga Evropskega parlamenta kot enega izmed proračunskih organov Evropske unije. Evrop v okviru Evropskega parlamenta si bomo pogledali torej finančne napovedi in poročila o finančnem upravljanju enota za proračunski nadzor bi torej odobrila finančno poslovanje in pregledala letno poročilo o finančnem upravljanju. Najlepša hvala za to priložnost in z veseljem odgovorim na vsa vprašanja, ki jih boste zastavili. Hvala. Hvala tudi vam. Kot sem dejal, danes do podne bomo govorili tako o policijskem kot pravosodnem sodelovanju na področju kazanskega prava. Tako da bomo imeli kar polne roke danes do povdan, na to pa bodo sledili nekateri vidiki pravosodnega sodelovanja po povdan in sledili bodo iz, izmenjave men glede evropske pravne kulture. Po tej uvodni predstavitvi, ki smo jo pravkar slišali, bi radi slišali tudi mnenje prisotnih v dvorani. Sedaj pa predajam besedo Lordu Henaju Čizviku, ki je predsednik um, Evropskega pododbora F pri Ministrstvu za notranje zadele, um, zdravje in izobraževanje zbornice Združnega kraljestva. Um, potem uh, sledi predstavitev gospoda Dietriha Neumana, ki je zaposlen, zaposlen pri Europolu, sedi predstavitev Petra Hustniksa in na to bomo slišali še stališča nacionalnih predstavnikov parlamentov. Sedaj pa dajem besedo gospodu Čizviku. Najlepša hvala za besedo. Vesel sem, da lahko v imenu ene nacionalne delegacije parlamenta prispevam k razpravi o Elopolu. Zelo pozdravljam zamisel takšnih srečanjih in vaše predsedovanje. Menim, da na tem področju, na katerem smo nekatere pristojnici prenesli na Evropsko unijo, sicer obstajajo številne pristojnosti pri državah članicah in bodo tudi ostale v domeni držav članic, sploh ko gre za policijsko in pravosodno področje. Pomembno pa je torej, da nadzorni organi, torej parlament, nacionalni parlamenti, o teh razpravah o teh temah razpravljajo skupaj z vami, skupaj z Evropskim parlamentom. Kajti, če bi želeli ločeno obravnavati obe področji, ne bi mogli zagotoviti enotnega modela. Tako da mislim, da je bila vaša pobuda, ki ste jo podali pred eh, nekaj leti, dobra, torej, da smo ta srečanja sedaj spremenili v redna dejanska srečanja. Odbor, ki mu torej predsebujem sami, ima številne priložnosti, da pregleda delo Europola, tudi v okviru številnih raziskav, ki smo jih naročili nedavno. Pregledali smo naprimer, kakšna je Evropa, uloga Europola v okviru širše varnostne vloge Evropske unije, vlogo Europola v boju proti kriminalu, proti drogam in eh, proti kibernetskemu kriminalu. V zadnjih letih smo videli, da je bil Europol dokaj dejan, dejaven. Objavili smo torej nekatera poročila, iz katerih izhaja veliko spoštovanje dela Europola. Ugotovili smo, da se nacionalni organi pregona pogosto obrnejo na številne instrumente in vire, ki so na voljo Europolu in tudi na zmogljivosti analize, ki pripomorejo k nacionalnim enotam za mm, oblikovanje preiskav v primeru resnih eh, kaznjivih dejanj. Treba se namreč zavedati, da ko gre za boj proti hujšim oblikam eh, mednarodnega kriminala, da ne gre tu samo za seštevak kriminalnih dejanj v 27 državah članicah. Treba se zavedati, da je ta oblika kriminala če dalje bolj eh, mednarodna. Tudi otoška država v takem kontekstu mora priznati, da se njena varnost eh, ne konča na njenih morskih mejah. Zaradi tega pozdravljamo predlog, ki je bil predložen danes in ki ga je porečevalec eh, ustrezno pristavil. Gre za novo polizbonsko uredbo, ki jo je predlagala komisija marca. Naš odbor je naši vladi nedavno svetoval, da naj se vključi v pogajanja o tej uredbi v skladu z rokom, trimesečnim rokom, ki ga uvajajo spremembe v Lizbonski pogodbi. Torej, v ro tem roku se lahko odločimo, ali bomo so sodelovali ali ne. Poleg tega pozdravljam nadaljni razvoj Europola in odločitev, ki je bila sprejeta v, tem, v začetku tega leta, da se vzpostavi centr za boj proti kri, kibernetskemu kriminalu. Kibernetski kriminal ima hude posledice za naše gospodarstvo in zaradi tega se nam zdi, da so bila ta prizadevanja smiselna in smiselno je, da je bil centr vzpostavljen v okviru Europola. Spodbujamo tudi nacionalne organe pregavna, da, da, da delijo z Europolom še dalje več informacij spodbujamo tudi prizadevanja za nadaljne tesnejše sodelovanje. Seveda bodo, se bodo na tem mestu nas zastavile nekatera občutljiva vprašanja glede občutljivosti zaščite podatkov. To odraža tudi besedilo predloga uredbe. Mislim, da je v skupnem interesu, da bi nekatere razhajanja o mnenjih na tem področju lahko prešli in zagotovili konsistenten dotok informacij do Europola, ki lahko na to te informacije združi in ustrezno preganja kriminalce. V samem predlogu pa smo imeli nekatere pom resne pomisleke glede nekaterih vidikov, ki jih je izpostavil tudi poročevalec. Gre predvsem za združevanje Evropola in Cepola. Čeprav razumemo, da je združevanje agencij smiselno zaradi um, prihrankov, vendar pa mislim, da ta argument. Uh, prihranka finančnih sredstev združitve Europola in Cepola ni utemeljena. Mislim, da je bilo to odraženo tudi v razpravah v, na svetu pred dvema tednoma in jasno tudi iz uvodnih pripomp poročevalcev v Evropskem parlamentu. Tako da imam občutek, da do dejanskega združevanja da ne bo prišlo. Ministri so svojim um, predstavnikom sedaj naročili naj. Se sicer pogovarjajo o predlogu, vendar se ne, naj se ne dotikajo združitve Evropola in Cepola. Poročevalec je obširno predstavil predlog in, kot sem dejal na začetku, na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja so pristojnosti Evropske unije povezane z dolgo tradicijo nacionalnih pristojnosti in v tem kontekstu je smiselno zagotoviti ustrezen nadzor strani nacionalnih parlamentov Evropskega parlamenta. Mislim, da je komisiji uspelo najti ustrezen pristop na tem področju in mislim, da je dobro, da so predvideli dokaj eh, sloko institucionalno strukturo kot osnovo, kot uh, neko smiselno zasnovo, ki ne bo prišla v širšo in eh, dražjo strukturo. Treba je zagotoviti, da parlamentarni nadzor ne bo ogrozil delo Evropola. Mislim, da nobeden izmed nacionalnih parlamentov ne bi sprejel tega na nacionalni ravni in temu bi se morali izogniti tudi na evropski ravni. Naj podam še tipično britansko pripombo. Pravico imamo, da spoštujemo in zagovarjamo veljavno zakonodajo na področju pravosodja in um, policijskega sodelovanja, ki je veljala pred decembrom 2015 in se lahko od tega datuma naprej odloča, ali bo na tem področju sodelovala ali ne. Naše poročilo, ki smo ga objavili na tem področju in ga je oblikoval naš odbor, eh, je govoril o tem, da te možnosti izjeme nismo uporabljali. Sedaj smo dali vladi možnost, da se odzove na to poročilo in glasovi obeh domovih našega parlamenta so osnova za sprejetje nadaljnih odločitev glede evropske politike. Ampak, kot sem dejal na začetku, je Europol zelo pomemben za boj proti mednarodnemu kriminalu in eh, Velika Britanija mora sodelovati na tem področju in mora zagotoviti, da bo ostala v sami srčiki prezadevan v boj proti kriminalu. Hvala bold way you presented your case. Hvala gospodu Lordu Henaju. Moram reči, da vedno upoštevamo posebno vlogo Združenega kraljestva, ki ga ima Združeno kraljestvo na področju ob pristojnosti za pravosodje in pravne zadeve. Verjetno poznate te opcije opt-in in opt-out, ki velja za Združeno kraljestvo Irsko in Dansko. Torej gre za možnost eh, izbire sodelovanja na nekaterih področjih, ki jo je uvedla Lizbonska pogodba. Vidimo pa, da razumeva, razumete, kako pomembna so ta orodja sodelovanja, sploh v kontekstu resnosti čezmejnih hudih oblik kriminala. Najlepša hvala. Sedaj pa sedi tretja predstavitev z govorniškega odra, ki jo bo posta, podal gospod eh, Hastings kot eh, evropski nadzornik za varstvo podatkov. Na to pa bo sledila možnost razprava. Izvolite. Hvala, predsedujoči. Seveda si želim nadaljevati razpravo s tem odborom pozdravljam to priložnost, da se lahko srečam s člani parlamentarnega odbora. Pri sredotočenju na Europol bi najprej omenil, da je operativno policijsko delo izvajano na ravni držav članic. To je osnovno načelo sedanjega stanja Evropske unije. Ampak operativno policijsko delo je vedno bolj čezmejne narave. To pomeni, da potrebujemo vedno bolj izmenjavo operativnih in strateških informacij. Če sem povsem iskren, to obstaja potreba po dodatni izmenjavi takšnih informacij. In prav tu vidimo logo Europola. Europol je podporni organ, ki podpira izmenjavo informacij in analize zato, da bi olajšal izvrševanje na nacionalni ravni. Predlog komisije, ki je bil objavljen 1. aprila, naj bi okrepil uloge Europola in delovanje Europola, zato tu vidimo kar nekaj krepljenih določb za varstvo podatkov. Po mojem mnenju, je to, kar je bilo objavljeno konec maja, pozitivno. Lahko rečemo, da moramo z močnim varstvom podatkov izboljšati pristop Evropske unije do hudih oblik kriminala. Ampak dodati moram, da smo ugotovili, da obstaja potreba po dodatnih izboljšavah v predlogu. Mnenje to podarja na stranih 34, 38, to je kar nekaj predlogov. Vesel sem, ko slišim da je poročevalec gospodija Stemnera menil, da je to zelo korisno. No, nedavno pa je bilo objavljeno še eno mnenje sedanjega skupnega nadzornega organa Evropola. To je organ, ki je bil oblikovan v 90-ih letih na podlagi konvencij. To naj bi bila medvladna enačica takrat obstoječega stolovanja med državami članicami tem organu imamo predstavnike nacionalnih organov za varstvo podatkov. Če si preberete to mnenje, lahko menite, da se ne strinjamo glede ocene predlogov. V nekaterih točkah to drži, ampak veliko je stičnih točk. Naj osvetlim stične točke obeh mnenjih. Europol ima sedaj močen sistem varstva podatkov, prav tako ima dobro slove zglede varstva podatkov in vsi mislimo, da to raven ne bi smeli zmanjšati nikakor. Prav tako se strinjamo v obih mnenjih, da moramo v določeni meri izboljšati predlog komisije. Če se odkljukate, vidite lahko veliko podobnih predlogov. Zmogljivosti se večajo. In cilj je ta, da ne bi zmanjšali nobenih varovalk. V nekaterih primerjih moramo se ukrepiti skladnosti. Recimo eno izmed področji. Arhitektura informacij. V predlogu imamo tu več fleksibilnosti in to je verjetno potrebno. Ampak ne podarjamo dovolj tudi to, da obstaja potreba po nadaljem opredeljevanju namenov predelave in zbiranja policijskih podatkov. Torej, omejevanje namena je še vedno pomembno. Če sem povsem iskren, če si pogledamo sedanje prakse Europola, je to poudarjeno. Torej, oblikovali smo določene ideje, kako to nadaljevati. To smo združili s fleksibilnostjo, da bi vse bolje delovalo. Še en primer bi omenil, recimo potrebo po tem, da imamo predhodno oceno učinka. Preden se oblikujejo novi informacijski sistemi. To ne bi smeli imeti le odločitve. To bi morali oceniti, če obstajajo morebitna tveganja, te tveganje je treba potem reševati, nadomestiti. V določenih primerjih pa tu obstaja tudi določen manevrski prostor za razpravo z nadzornikom. Če govorimo o nadzoru, tu potrebujemo holistični pristop, pri katerem potrebujemo tudi vključitev nacionalnih nadzornikov. V skladu z njihovimi nacionalnimi pristojnostmi tu imamo tesno interakcijo in na koncu lahko rečem, da lahko uskladimo predlog. To so ponovno stične točke. Potrebujemo nov okvir za varstvo podatkov. Tu vidimo usporedno veliko dejavnost in to gre tudi za direktivo in uredbo z inovativnimi idejami. To bi morali postopoma vključevati v pravila Evropola, ki pa se razhajamo. In tu bi rad nekaj podaril in obrazložil. Kot del potrebe po močnejši nadzorni strukturi je sedaj pravi čas, da gremo iz pristopa na medvladni ravni z 90-ih let na pristop na evropski ravni tudi moja institucija bi morala to odigrati vlogo pri nadzoru. Mi v našem organu nadzorujemo približno 50 evropskih nadzornih organov, imamo vsa pooblastila za ta nadzor pri varstvu podatkov. Sedanja struktura ima zelo omejene vere, zelo omejena pooblastila, omejeno neodvisnost. Zato pozdravljam predlog, da bi imeli močen nadzor. Ampak še nekaj bi povdaril. To lahko praksi deluje le, če temelji na tesnem stelovanju z organi za varstvo podatkov. Kako berem ta predlog? Prav tako, to je vključeno. Predlagal bi torej, da ostanemo na tej poti, pa še vedno moramo sodelovati skupaj. Praktičen primer bi omenil. Pretok podatkov v Europol Otekanje podatkov iz Europola v države članice, Europol zbira informacije vedno bolj, tudi iz drugih virov, tudi iz zasebnih virov včasih. In če si to pogledamo na holističen način, moramo posegati tako na evropski ravni kot nacionalni ravni. Tako da bomo imeli celoten mozaik, da bomo imeli vse funkcionalnosti, da bomo videli vse posledice, če gre za izvrševanje Na sodiščih, na evropskih sodiščih je to nova naloga. Če potrebujemo izvrševanje na nacionalni ravni, je to nacionalna naloga. Ampak tu moramo tesno sodelovati. Hvala lepa. Hvala, gospod Hastings. Kot smo videli, smo se osredotočali na Europol in na izzive. To je podobno izzivom, ko gre sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, potem, kar je bilo predvideno v členu 88 pogodbe delovanja Evropske unije. Ugotovili smo, da smo tu pričakovali četrtega gosta na govorniškem modru, da mu bom besedo. Mislim, da je stal v prometnem zamašku, ampak sedaj je tu gospod Dietrich Neumann. Uspelo vam je priti. Dobrodošli. Prosim, da dopolnite predstavitve, potem pa bomo odprli razpravo. Ste vodja korporacijske službe Europolu. Predstavljate agencijo poslovni, da govorimo o Europolu. Prosim. You, chairman. Um, chairman... Hvala predsedujoči, cenjeni poslanci z Evropskega nacionalnih parlamentov. Najprej se res globoko opravičujem, ker sem prišel sedaj. To je kakovost policistov, da pridejo ob pravem času. In če bi želel imeti kakšna posebna prisilna pooblastila tu, bi rad pomagal kolegom v Bruslju pri teh prometnih zamaških. Dobro. Zahvalil bi se vam za. To, da ste povabili Europol na ta sestanek, veliko čast in zadovoljstvo mi je, da sem tu. Žal, direktor Wainwright ni mogel sprejeti vabila, zato danes govorim jaz tu o mislih Europola glede osnutka nove pravne podlage. Omenil bi tudi parlamentarni nadzor. Sestanki te vrste so seveda pomemben element tega nadzora. Nasplošno vam lahko rečem, da pozdravljamo namen komisije, da bi povečala operativno učinkovitost Europola z novim ureditvenim okvirjem. Druga, osnutek uredbe vsebuje veliko novosti. Imamo različno strukturo. Kot pravnik to lažje berem in razumem sedaj. Tudi na tak način je to bolj pregledno tudi za tiste, ki niso strokovnjaki in to berejo. Tretjič našem interesu je, da imamo učinkovit okvir, v sklopu katerega bomo državam dali najboljše možne operativne možnosti podpore v boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Tu imamo določene spremembe v uredbi v Europolu. To še posebej pozdravljamo. Te so povezane zlasti z nameni komisije da oblikuje predloge, s katerimi bo povečala našo operativno zmogljivost. Evropol bo imel več možnosti, da sodeluje v skupnih preiskovalnih ekipah. To bo sprememba na področju komunikacij, ki jih imamo s pristojnimi organi. Tu potrebujemo boljši pretok informacij. To seveda zadeva pretok informacij neposredno z državo Evropol. To zadeva tudi povečanje možnosti financiranja operativnih možnosti držav članic iz proračuna Evropola. Potem ena izmed večjih novosti v tem osnutku, to, kar tehnično imenujemo pojem integriranega upravljanja s podatki, mislim, da je to še zlasti pomenu, zato da lahko osvežimo sedanje procese zbiranja arhitekture informacij. Ta pojem je star 15 let, je preverjen, zaupamo mu. Ampak predelavo in arhitekturo informacij moramo uskladiti s sodobnimi zahtevami v boju proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Ugotovili smo, da če si pogledamo sedanje grožnje na področju organiziranega kriminala in terorizma, da so te grožnje veliko bolj dinamične, veliko bolj mednarodne. V predhodnih desetletjih smo imeli večjo stopnjo kompartamentalizacije grožen, mogoče bilo to takrat ustrezno, ko je Europol lahko obravnaval specifične grožnje, recimo ko šlo za trgovino s kokainom ali z ljudmi. Takrat je Evropo lahko to obravnaval ločeno. Danes pa se vedno bolj soočamo z organiziranimi kriminalnimi in terorističnimi skupinami, ki delujejo v čezmejnih dimenzijah. To je pomenilo, da smo prišli do sklepa, da sedajni pravni okvir ponuja omejitve med informacijami, ki se shranjujejo v različnih sistemih, recimo Tu imamo naš informacijski sistem, imamo analitične delovne datoteke, te preprečujejo našim analitikom, da vidijo vse povezanosti med podatki. Ti podatki se seveda zakonito zbirajo izhranjujo v Europolu. Tako da imamo občutek in tudi izkušnje, da nam to preprečuje od maksimiziranja naše podpore državam članicam. Zato menimo, da bi lahko v tem predlogu pravilno podarijo logično ločevanje podatkov. Glede na namen predelave podatkov, tu gre za potrebno in primirno stopnjo varovalk na področju podatkov, ko gre za predelane podatke. Pa še nekaj, kar je pomemben element, države članice še vedno ohranjajo popolno lasništvo in nadzor nad podatki. Seveda, mora Europol še naprej ohraniti najvišjo možno raven varstva podatkov. Ponosni smo, ker imamo sloves, ker ne nehno poštevamo in dobro izvajamo enega izmed najmočnejših sistemov varstva podatkov policije v Evropi. Načela varstva podatkov moramo izvajati pri predelavi vseh osebnih podatkov v Europolu, ne glede na strukturno obliko. To bomo dosegli s pojmom integriranega upravljanja vsaj na te ravni, kot se sedaj izvaja v Europolu. Lahko celo pričakujemo izboljšave, glede na to, da bo pojem privedel do poenostavitve procesov in sistemov. Podatki se bodo shranili enkrat in ne preko različnih sistemov. Posledično bomo imeli bolj učinkovito izvajanje skupnih pravil in prever varstva podatkov. Raba elementov, ki izhajajo iz sedanje direktive o varstvu podatkov 45 skozi 2001, pa mora biti obravnavana glede na to, kar imamo sedaj v sistemu varstva podatkov Evropolu. To že 15 let zelo dobro deluje. No, gotovi moramo biti, da kar zadeva splošno čela iz direktive, da so bile ta zasnovana zaradi drugačne kontekste, ne za organe pregona. Ampak S tem bi lahko učinkovito izpolnili zahteve organov pregona. Recimo, tu imamo pomembna dodatna oblastila pri izvrševanju, to lahko pomeni velike posledice za učinkovito izvrševanje Evropola, če bi to uporabljali. Nasplošno, če se strinjamo s tem, da so sedanje ureditve primer za organe pregona v Evropi, menimo, da ne potrebujemo radikalnih sprememb. Seveda je tu še veliko drugih zanimivih elementov v tem predlogu. Navezal bi se na en predlog. Seveda z razumljivih razlogov ne moram govoriti preveč o tem. Gre za združitev s cepolom, kot veste, imajo države določen stališče o tem. To je tudi odraženo v stališču našega upravnega odbora. Z tega naslova. Nimamo dodatnih komentarjev o tej zadevi sedaj. Če boste zahtevali tehnične informacije za izvrševanje morebitnih rešitev, bomo seveda zadovoljstvom to dali na voljo. Sedaj pa najpomembnejša točka, to je tudi zadnja točka, ta zadeva parlamentarni nadzor. Toplo pozdravljamo predlog ured za večjo preglednost in demokratično odgovornost. Že sedaj Sedanji okvir predvideva eh, redno obveščanje Evropskega parlamenta na različnih ravneh. Pogosto smo v tej stavbi, imamo zelo konstruktivne odnose s parlamentom, s posamičnimi poslanci in pozdravljamo priložnosti, kot je ta, da lahko evropske nacionalne poslance pristimo v našem delu. Če ste prepričani, da je delo Europola pravilno, potem se mogoče nagibate k podpori našega dela. Sodelavci, poslanci, zvoljivci, s tem tudi večamo demokratično odgovornost v očih evropskih državljanov. Tako da pozdravljamo predloge uredbi. Ko bo uredba sprejeta, bomo imeli pravno podlago za povečano sodelovanje recimo z obveščanjem Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov o podrobnih vidikih našega dela. Recimo tu gre za ocene groženj, ki jih izdelujemo, strateške analize, tu imamo poročila situacij, imamo študije, evalvacije, tu imamo celo različne dogovore s tretjimi partnerji. Europol bo prejel smernice Evropskega parlamenta, tu imamo večletne delovne programe, zato da je lahko vse boljše in bolj učinkovito. Evropski parlament bo celo vključen v imenovanje najbolj glavnih v menedžmentu izvršnega od direktorja in namisnika tega direktorja. Pozdravljamo tudi to, da uredba predvideva možnost, da se formalizira dostop Evropskega parlamenta do tajnih informacij Evropske unije in do občutljivih netajnih informacij jih predelamo potem, ko skupaj s parlamentom zaključimo primerne dogovore. Predsedujoče, s tem je moj kratki govor pri koncu. Upam, da sem se držal časa, ki sem ga imel na voljo, seveda lahko z zadovoljstvom odgovorim na morebitna vprašanja. Hvala, gospod Neumann. Sedaj smo slišali kar nekaj elementov za razpravo, ki jo bomo imeli. Naj omenim še nekaj. Kakšno so pravila v razpravi? Dobili boste besedo in sicer poslanci nacionalnih parlamentov skupin, dva ali trije. Potem pa bomo dali besedo poslancem Evropskega parlamenta, zato da bi lahko ocenili različne elemente presojanja predlagane uredbe. Raven Evropskega policijskega stolovanja bomo obravnavali, naravo in namen tega stolovanja, uredbe o Europolu in tretjič. Govorili bomo tudi o vključitvi nacionalnih parlamentov Evropskega parlamenta, gre za parlamentarni nadzor policijskih stolovanj Evropske unije. Začeli bomo s prvo skupino, dal bom besedo gospe Mataj, ki zastopa mađarski parlament. Gospa Mataj, gospod, ali je gospa? Gospa Mataj, prosim. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Hvala lepa, predsedujoči, gospe in gospodje, dragi kolegi, svet Evrope je sprejel štokholmski program in cili tega programa so bili izvajani. Sedaj pa razmišljamo o obdobju po Štokholmu potrebujemo nov program. Potrebujemo smernice sveta Evrope. Kajti tu gre za omembo prioritet držav članic. Za Mačarsko je nezakonito priseljevanje zelo pomeno. Potrebujemo učinkovite ukrepe v boju proti tem. Kajti veliko je nezakonitih migracij na vzhodu in jugovzhodu Evrope. Preko Mačarske Migranti prihajajo v šengensko območje. Od leta 2008 smo videli toliko več migracij, v letu 2010 in 2011 smo imeli 30 do 40 odstotno povečanje številu nezakonitih priseljencev. Potem smo videli tudi dramatično povečanje za 150 odstotkov nedavno. Videli smo tudi pozitivne trende. Frontex in komisija sta sporočila, da so tudi pozitivne novice tu, ampak mi tega nismo čutili na mačarskem, kjer smo pod vplivi sekundarnih migracij v prvem četrtletju. Smo videli 658 odstotno povečanje zahtev za status begunca. vidimo visoko stopnjo zlorab. Prav tako in zaradi tega moramo zelo intenzivno delati skupaj z državami članicami in upletenimi tretjimi državami. V poročilu Frontexa iz lanskega leta smo videli, kako je z unanjimi kopenskimi mejami Mačarska je sprejela drugo največje število migrantov seveda nenehno sodelujemo z Avstrijo in Srbijo, širimo obseg tega sodelovanja z državami članicami in tretjimi državami, ki so prizadete zaradi migracije. Nezakonite migracije so težava na evropski ravni, tako da moramo delati skupaj, da bi se borili proti tem grožnjam. Agenda Evropske unije pomaga Mačarski, da odigra vlogo Angela Varuha pri teh dejavnostih. Imamo odprte fokusne točke, urade. Prejeli smo uradnike iz drugih držav, ki so prišli k nam, da bi nam pomagali. Mačarska je postorila veliko, da bi pomagala v boju proti nezakonitim priseljevanjem proti takšnim migracijskim pritiskom, tudi zato, da bi odkrili skupine organiziranih kriminalcev, ki podpirajo nezakonite migracije. Hvala, hvala za prispevek. Preden gremo na člane, ki so se oglasili na vas spomnim, da bo ob 10.40 tu gospa Lobaj, generalna direktorica za pravosodje in tu bo tudi komisarka Cecilija Malmstrom, ki je zadolžena za notranje zadeve. Prosim, da se omejite pri času govora na dve, tri minute, kajti veliko je govorcev, ki želijo sodelovati pri prvem krogu razprave. Prosim, ne pozabite to, da ne bom uporabil kledivca tu. Gospa Kregar, ki zastopa Hrvaško, Hrvaški parlament. Gospa Kregar, prosim. dame in gospodo. Gospe in gospodje, gospod Kregar, oprostite. Ja, hvala, ker ste to popravili. Iskal sem vas, gospod Kregar, prosim. Gospe in gospodje, prečakovani vstopa Hrvaške v Evropsko unijo. V teh dneh Hrvaški parlament sprejema zakone, ki na tem področju policijskega sodelovanja in pravosodnega sodelovanja kazenskih postopkih in primerjih sklajujemo našo zakonodajo vsem tem pogojem, ki smo jih sprejeli v pogajanjih pred pristopom. No kakšna dejstva so to? Na Hrvaškem so ljudje zaskrbljeni. iste težave, ki jih imajo sosednje države, imamo tudi mi, ko gre za sodelovanje med kriminalnimi organizacijami v, organizacijami v različnih državah. Zato bi radi imeli višjo stopnjo sodelovanja in koordinacije vseh akterjev Evropske unije. Zamenjavo zakonodaje želimo imeti takšna pravila, ki bodo omogočila neposredno izvajanje vseh teh policijskih postopkov, ki jih potrebujemo, zato bomo imeli pomoč in sodelovanje. Tu bi rad omenil sprejetje pravil, ki zadevajo izmenjavo informacij. To gre tudi za zamrznitev in zaseg premoženja, ki je predobljeno s kazenskimi z dejavnostmi, to imamo tudi evropski nalog za prijetje, imamo tudi druge oblike stolovanja v kazenskih postopkih. Naše izkušnje kažejo, da smo doslej številnimi državami dosegli zelo visok nivo dvostranskega sodelovanja. Imamo tudi sporazume, ki so nam omogočili, da smo stolovali tudi na področju policije. Naša praksa je dobra, če govorimo o delovanju različnih policijskih služb različnih držav, te pošiljajo svoje osebje drugam stolovanju s hrvaškimi organi, zato da bi izlasti v turistični sezoni dosegli višjo raven učinkovitosti. Upam, da je naš vstop v Evropsko unijo prava priložnost za to, da presežemo nekaj in sicer to, da je kriminal nekaj, kar se splača zaradi prehajanja iz države v državo. Ampak ker je Evropska unija odprta, je takšno vedenje za nacionalne policijske organe in druge organe zelo problematično. Postopki so bili predolgi, niso bili dovolj učinkoviti. Hvala lepa. Hvala. Gospod Kirkop iz Evropskega parlamenta, prosim. Hvala, predsedujoči. Govorim kot predstavnik konzervativcev Združenega kraljestva. Rad bi rekel, da. Res pozdravljam to razpravo, ampak način razprave je precej tipičen. Govorimo na odprt in pregleden način o tem delovanju Europola. Večina to res ceni Europol kot ključno orodje za obravnavo kazenskih preiskav po Evropi in druge. Gospod Hani. Rad bi vam čestital, kajti spremljali ste delo zgornjega doma v Združenem kraljestvu, zlasti spremanje nove predlagane uredbe. Slišali smo zelo modr na svet tedani vladi Združenega kraljestva. To zadevate druge države, kolikor ugotavljam, veliko je interesov. To vidimo tudi v tem, da je tu danes toliko različnih parlamentov. Dvoje bi povedal na hitro predsedojoči. Najprej glede nadzora in drugo glede podatkov in rave podatkov. Glede nadzora bi rekel, da sedaj seveda porabljamo člen 88 pogodbe. Ta člen sam po sebi določa dejavnosti in operativne ukrepe Europola. To je treba storiti v sodelovanju z organi držav članic kajti njihova ozemlja so zadevna, ko gre za takšne preiskave. Tu imamo tudi pristojne nacionalne organe. Upam, da bo tako, sicer res poštujem delo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, spoštujem vašo rado, okrepljena pooblastila, če bodo predlogi sprejeti, ampak istočasno se mi zdi, da bi obžalovali, če bi imeli na no, izključni niz pristojnosti. V določni meri bi izgubili raven preglednosti in pregleda, ki ga imamo doslej. To je nekoliko problematično, kajti vemo, da ste bili večkrat z nami tu, tako da ste tako pregledni skoraj da kot Robin Rainwright in kolegi. Ni nekaj osebnega, ampak upam, da bomo lahko dosegli pravo ravnovesje tudi v prihodnosti. Povezavi s temi pristojnostmi. Glede podatkov. Ali lahko le rečem, da glede na zadnje pomisleke, ki smo jih imeli po razpravah o zaporih te hiši, se o tem pogovarjamo že cel teden, nedvomno to traja že nekaj časa in mislim, da smo zaskrbljeni. Zadnje nove uredbe o varstvu podatkov in direktive je nekaj, kar pomeni težave. Zaskrbljeni smo zaradi zbiranja podatkov o evropskih državljanih po vsej Evropi. Zaskrbljeni smo zaradi rabe teh podatkov. To bi morali ustrezno zaščititi. Ponovno imamo evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ampak. Če sem povsem iskren, mislim, da tu obstajajo prave bojazni. Želimo poskrbeti za to, da bodo organi pregona dobro delali, da bomo dobro nadzorovali in da bodo lahko ustrezno izminjali te informacije. Ne bi želel videti situacije, ko bi imeli takšno vrsto ured, da bi odvrnili vse od sodelovanja med policijskimi organi in drugimi organi, pregonjenimi agencijami. Kot veste, imamo podatke o komercialnem svetu. Tu prihaja do bolj proste izmenjave, kot bi si mi to želeli, ko govorimo o podatkih, ki jih potrebujemo za ključne varnostne interese. Mislim, da moramo vedno paziti na to, predsedujoče. Cenjene goste imamo to, vem, da to, kar pravijo, je dobro. Sam bom s kolegi res podpiral Europol in prihodnost Europola in vključitev nacionalnih držav, vključno z Združenim kraljestvom. Združeno kraljestvo je vložilo veliko časa in truda v te strategije in delo, ne le z Robinom Wainwrightom, ampak tudi v vseh strukturah Europola. Temu smo zavezani, vem, v prihodnosti pa imamo tudi določene pomisleke glede obravnave in rabe podatkov in zasebnosti državljanov. Te kombinacije stvari so nedvomno nekaj, kar moramo upoštevati. Pozdravljam to razpravo danes. Hvala. Hvala, gospod Kirkop. Sedaj ponovno nacionalni poslanci, najprej italijanski poslanci. Gospod Krimi, kot prvi. Vediamo con favore il rafforzamento del ruolo di Europol. Hvala. Želimo ukrepiti vlogo Europola pri preprečevanju in boju proti kriminalu. Tudi v okviru širšega koncepta kaznivega dejanja. Ampak mislim, da moramo določiti takšno sodelovanje tudi z drugimi pristojnimi organi. Treba se izogniti temu, da bi Europol postal organ, kjer se prikrivajo različne pristojnosti. To mora biti predvsem forum za sodelovanje in to je to. Glede tega, kako bi Evropski parlament preverjal njihovo delo, mislim, da tukaj mora biti pravila zelo jasna. Mislim, da dostop do informacij ne sme biti vse. Treba je pregledovati tudi druge dejavnosti. Vse to je nujno potrebno. Na takšen način mislim, da lahko tudi države članice so bolj vključene v ta pregled. Ne gre samo za to, da bi države članice imeli dostop do podatkov, ki jih ima Europol. Ne, tudi nasplošno bi morali biti bolj pozorni, ko gre za zbiranje podatkov in pa to, kako so tukaj vključene tudi zasebne organe in institucije. Kot je bilo že omenjeno prej na začetku v eni izmed predstavitev, Europol. Mm ima za enega izmed ciljev tudi to, da podatki, ki jih ima države članice, so čim bolj medsebojno usklajeni. To pomeni, da potrebujemo več dialoga med pristojnimi organi, predvsem v zvezi s prenosom podatkov med državami članicami. Na takšen način se bomo lahko bolj učinkovito borili proti kriminalu. Prav tako mislim, da se moramo sedaj odmakniti in premagati kulturo nekih neotipljivih dokumentov, nejasnih dokumentov. Moramo iti na pot bolj jasnih baz podatkov glede evidenc osebnih podatkov. Gledajte, že v predlogu redbe je bilo govora o tem. Tam so bili izpostavljeni številni pomisleki, tudi pomisleki britanskih kolegov. Mislim, da so bili ti zadržki že ustrezno tudi upoštevani v tem predlogu in pa o zadnjem um, razvoju dogodkov. Sedaj me, govorim o imenu gibanja petih zvest, Five Star Movement. Sedaj, če se zgodi, da države ne dosežejo rezultatov pri preiskavi, mislim, da bi morali to tudi razložiti, uh, naprimer tudi preko elektronske pošte ali na drugačen način. Mislim, da to potem ne ogroža sodnih pristojnosti držav članic. Neka pristojna organizacija se lahko potem odloči, da ne bo sledila tej prošnji, če to tudi argumentira. Glede Cepola in pa Europola, no tukaj pa naj povem, da smo lahko za združitev obeh organov, za razliko od nekaterih drugih, kot so to že omenili. Hvala lepa, gospod Familjeti. Questa, <clears throat> questa sessione di lavoro offre un'occasione preziosa. To srečanje je odlična priložnost, da si izmenjamo stališča o ključnih političnih vprašanjih in pa zato, da okrepimo parlamentarni nadzor te agencije. To je sedaj korak na poti k politični uniji, ko gre za države članice EU. Naš odbor za državljanske svoboščine v naši državi tudi proučuje ta vprašanja. Želimo pridobiti čim več informacij o tem. Jasno je, da bo Europol lahko dosegel kar znaten napredek tudi glede izmenjave informacij ter pa okrepitve medvladnega sodelovanja ter pa tudi izmenjave podatkov. Seveda moramo tukaj vzpostaviti tudi določene vrvalke, predvsem glede zasebnosti. Resne hudodelske združbe delujejo čezmejno, zato morajo vse agencije čim bolje sodelovati Prav tako morajo čim bolje sodelovati tudi pristojni nacionalni organi držav članic. No, še vedno bi pa rad izpostavil štiri bolj problematične vidike. Kot prvo, ni čisto jasno, ali bo Evropska komisija še dodelila drugačne pristojnosti Europolu. Zaenkrat gre samo za koordinacijo, ampak ali bodo imeli več operativnih pristojnosti. Glede, tukaj se lahko dogaja določene napake pri prekrivanju takšnih pristojnosti in to bi morali preprečiti. Potem se kot naslednje strinjam z gospodom Diazom de Mero, sporočevalcem, bilo bi napačno, če bi združili Cepol in Europol. V redu, če to že storimo, potem bi morali biti res zelo prepričani, ali bi bilo to stroškovno učinkovito. Lahko pa se po drugi strani zgodi, da bo Cepol potem kar izginil, pa čeprav je Cepol odlično usposabljal ustrezne nacionalne inšpektore in druge, ki se borijo proti mednarodnemu kriminalu potem kot naslednje, upravljanje Europola. Te spremembe mislim, da ne bodo napravile organizacije bolj racionalno. Mislim, da bomo na koncu imeli še više stroške, ne pa maše. In pa še četrte, kar je še najbolj ključno, demokratični nadzor Europola. Naloge Europola so precej občutljive narave prav tako zbirajo osebne podatke in zato je gotovo vloga parlamenta izjemno ključna. Moramo poskrbeti za to, da ne bo kakšne zlorabe podatkov ali pa potvarjanja podatkov. To je že prej omenil tudi poročevalec Demera, enako je to omenil tudi Peter Hastings. Gospod Diaz Demera je govoril o povezavah med, med parlamentarnimi enotami ter pa državami treba zagotoviti ustrezen pregled, prav tako pa tudi celosten pristop pri podatkih, to pomeni potem tudi neposredne stike med različnimi nadzorniki na nacionalni ravni. To imamo tudi v 88. členu Lizbonske pogodbe, ter pa tudi v trenutni uredbi. In to bi morali spoštovati. Hvala, gospod Albrecht. Yes, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da je zelo pomembno, da si izmenjamo stališča s tem v zvezi. Glede Evropola naj podarim, da moramo okrepiti možnosti za Evropol, da ta opravlja svoje delo, prav tako moramo tudi okrepiti medsebojno čezmejno sodelovanje. Predvsem bi se morali osredotočiti na skupne preiskovalne enote. Tem bi morali dati več poblastil, tako da bi imeli bolj neposredno sodelovanje med policijskimi organi po Evropi. To sodelovanje mora biti bolj učinkovito kot pa sedaj. Kar se pa tiče same uredbe, gospod Diaz de Mera je podal nekaj zelo dobrih predlogov, še posebno, ko gre za parlamentarni nadzor tega dela Evropola. To mislim, da je zelo pomembno orodje. Sedaj imamo razpravo med različnimi parlamenti in mislim, da je prav, da nacionalni ter pa evropski parlamenti skupaj nadzorujemo to agencijo ter podobne agencije. Nadzor evropskega planeta še posebej pa se mora še bolj okrepiti. Prav tako mislim, da se vsi strinjamo, da Europol dobro opravlja svoje delo, tudi zaradi odličnih varovalk glede varstva podatkov to, kar je povedal prej Peter Hastings, se mi zdi izjemno bistveno. Sedaj ne moremo zmašati že uveljavljenih standardov glede varstva podatkov na evropski ravni. To mislim, da je zanesljivo. Res, Europol je veliko delo na tem. Sedaj v bistvu dajo tudi zgled za nacionalne pristojne organe, kajti če želimo podariti sodelovanje med različnimi policijskimi organi v državah članicah, potem je nujno, da jim zaupamo tako, da bodo tudi oni spoštovali glavna načela ter pa temeljne soboščine, še posebno pri izmenjavi informacij, kar je bolj tehnično vprašanje. To se dogaja vsak dan in tukaj bi morali največ narediti tudi glede preiskovalnih enot, potrebujemo skupne standarde. Tudi Evropski parlament se že vse skozi zauzema za to. Prav zato je pomembno, da uskladimo splošne standarde, ki jih sedaj preučujemo, ter pa te standarde za Europol bolj specifično. Enako pa tudi standarde za varstvo podatkov v državah članicah. Tukaj naj podarim tudi novo direktivo za varstvo podatkov. Za policijsko ter pa pravosodno sodelovanje sedaj v svetu niso ravno nadušeni nad napredkom pri tem besedilu. Tukaj bi res rad vse nacionalne poslance um, povabil k temu, da se zauzamete za to direktivo, tako da bi imeli res visoko, um, visoke standarde za izmenjavo podatkov. Hvala lepa. No, tukaj imamo manjši problem. Glede nove uredbe za europol smo slišali veliko različnih pripomb gospod diaz de mera mora oditi pred koncem tega prvega kroga zato bi kar dal takoj besedo gospodu diazu de meru da se odzove na ta vprašanja potem pa bomo šli naprej še naslednjih dvajset minut bodo pa povedali svoja vprašanja še drugi člani prosim gospod diaz de mera Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad opravičil za to, da moram sedaj oditi. Po petih popovdne bomo imeli okroglo mizo doma v Španiji, zato ne moremo stati dlje. Ampak eh, sem pa zelo hvaležen za vse te prispevke in vprašanja. Slišali smo dve izjavi. Oba govorca sta podala pripombe in pa vprašanja tudi za mene. Mislim, da sta tukaj razvidni dve glavni smernice. In gotovo se strinjam številimi vašimi zadržki. Kot prvo, varstvo podatkov. Ter pa potem varnost pri policijskih agencijah. Ta razprava sega že daleč v preteklost, torej kaj je bolj bistveno, svoboda ali varnost, čemu dati prednost. No, gotovo ste me še slišali, ko sem rekel naslednje. Varnost je bistveni del svobode. Varnost mora biti tudi na določen del vezana na svobodo. To je pomemben del pregleda. Moramo določiti neke meje za demokracijo. Te meje opredeljujejo sami parlamenti. Jasno je, da je prav, da ima Europol robustno bazo ter pa upravljanje varstva podatkov. Naj se navežem na gospoda Albrehta ter pa Hastingsa. Pomembno je, da imamo tudi v parlamentu ta organ za varstvo podatkov. Ta že obstaja, čeprav še ne deluje ravno robustno, ampak njihov prispevek je pomemben. Ta enota za parlamentarni nadzor bo potem tudi omogočila nacionalnim parlamentom, da sodelujo z Evropskim parlamentom. To bi bil mehanizem, ki bi zagotavljal neke varovalke. Ne samo pri varstvu podatkov, ampak tudi sicer pri vseh elementih, ki so zajeti v uredbi o Europolu. No, mislim, da vidite, kaj želim povedati. Sedaj naj povem, da je pregled izjemno pomemben. Že veliko krat smo se pogovarjali o tem v preteklosti, tudi v prejšnjem mandatu. Naprimer smo imeli dolge predstavitve prav v zvezi z parlamentarnim nadzorom Europola. Prav zato je bilo tudi vloženih veliko predlogov sprememb glede te enote za nadzor v Evropskem parlamentu. Prav zato se je potem razvila vsa ta razprava. Samo moram reči, da zelo podpiram Europol in njihovo delo ampak naj pa tudi povem britanskemu kolegu, preden sem pripravil alternativni pristop, sem se pogovarjal s številnimi kolegi, pa tudi z britansko vlado, med drugim. Tudi britanska vlada ceni delo Europola. Skupaj z drugimi vladami tudi ta vlada želi, da se okrepijo nacionalne enote. Krepitev teh enot je obravnana podobno, kot je prej že omenil Peter Hastings. Namreč treba je uskladiti poblastila med pristojnimi nacionalnimi organi, ko gre za varnost, z tem, da moramo po drugi strani tudi zagotoviti medvladno sodelovanje. Tudi italijanski kolega je zastavil zelo pomembno vprašanje bomo videli, kakšna poblastila bo Evropska komisija dodelila Europolu. Vsa ta poblastila bodo potem tudi določena tudi za te skupne preiskovalne enote. To ne bo neposredno pod upravljanjem Europola. Europol bo seveda sodeloval pri tem, ampak ne bo sam vodil vseh teh preiskav. Gospod predsednik, še enkrat bi se rad upravičil, ker moramo diti bom potem lahko nadaljevali tudi razpravo po elektronski pošti, če kdo želi, ampak zaenkrat vam samo želim veliko uspeha pri današnjem sestanku. No, najprej bomo končali seznam, gov, seznamo govorcev. Tudi gospala Bajter pa komisarka Mastrom boste prišli sem. Torej sedaj prosim, če govorite samo po dve minuti, tako bomo lažje končali. Gospod Grlih iz Češke, prosim, dve minuti res.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 deloma v imenu našega senata, govorim pa tudi v osebnem imenu. Seveda je jasno, da parlamentarna enota in parlamenti nasplošno morajo nadzorovati delo Europola. Zato pozdravljam to uredbo. Ampak združitev Europola in pa Cepola, tukaj pa imam kar velike dvome. Prav zaradi te združitve so nekatere države, tudi Češka, začele zelo kritizirati te predloge. Mislim, da je pametno, da seveda revidiramo trenutno delovanje agencije in pa da tudi v skladu s prvim protokolom to proučujejo nacionalne parlamenti. V takšnem dokumentu, kot pa je ta uredba, pa mislim, da ne moremo revidirati tega besedila samo s parlamentarnim postopkom. Prav tako mislim, da ni smiselno, če parlament eh, podaja pripombe glede zastarelih različic besedila. Hvala lepa. Grški predstavnik. Hvala. Pozdravljamo to novo uredbo. Po našem mnenju je to kar obsežen dokument in pomemben korak. Zato bi se radi tudi zahvalili plačevalcu za njegove predloge. Mislim, da se tukaj vsi strinjamo, da potrebujemo parlamentarni nadzor te agencije. Prav tako moramo zagotoviti to, da bodo predstavniki ljudstva imeli svojo vlogo pri tem. Prav tako se strinjamo tudi za vediki glede sodelovanja. Čezmeni kriminal je vedno bolj resen problem. Prav tako smo priča tehnološkemu razvoju in tudi države članice bi se morale temu tehnološkemu razvoju plagoditi. Se strinjam s kolegom, ko, glede nezakonitega preseljevanja, 70 odstotkov vsega nezakonitega preseljevanja iz Bližnjega vzhoda ter pa Afrike prihaja ravno na meje Grčije. No, ti ljudje potem pridejo sem in marsikdo jih želi izkoriščati. Ena sama država ne more rešiti teh težav. Potrebujemo skupno ukrepanje, skupno sodelovanje. Kajti, kot rečeno, ti ljudje pride v Evropo zato, da bi bolje živeli. Pridejo najprej na evropske meje in potem gredo po celotni Evropi. Kar se pa tiče Evropola ter pa Cepola, pa smo že povedali to, da si želimo naslednjega. Če bomo šli po tej poti, potem bi pravzaprav radi mi gostili um, cepol, ker imamo um, ustrezne institucije za to oziroma prostore. Hvala lepa, sedaj pa španski predstavnik. Hvala lepa, gospod predsednik, policijsko sodelovanje. Evropa je ključno, če se želimo boriti proti kriminalu ter pa terorizmu ter tudi skupno zbirati podatke. stvar je v tem, da je takšno policijsko sodelovanje ključno na vseh področjih. Ni nujno, da si ravno um, del evroobmočja, če želi sodelovati pri tem. Videli smo, kaj se je zgodilo že v preteklosti pri takšnih primerih. Številni prejšnji govorci so že omenili tudi medparlamentarno sodelovanje. Nacionalni ter pa evropski predstavniki morajo imeti ustrezno vlogo, zato moramo okrepiti to sodelovanje. Ne potrebujemo kakšnih velikih konferenc eh, za to, da to izvajamo. Se strinjam s tistim, kar je prepovedal Diaz de Mera. Zadosti je, če imamo manjšo parlamentarno enoto za nadzor. Prav tako potrebujemo nek prožen, izvedljiv sistem. Pa še nekaj bi podaril. Fleksibilno, prožno, to pomeni to, da se pravočasno pridobijo vsi dokumenti, ter pa da se opravi nadzor na takšen način, da so znana vsa dejstva. Ni zadosti, če nekdo pride sem in govori o nekem primeru. Ne. Imeti moramo vso strokovno znanje, ter pa vse relevantne dokumente. Na takšen način mislim, da lahko dosežemo boljšo varnost po Evropi, kot tudi drugi po svetu. Gospod Enst. Äh, Najlepša hvala. Kratka bom. Osredotočili bi se na to, kar je predstavil gospod Diaz de Mera. Najprej naj povem, da ga kot poslanska skupina čisto jasno podpiramo glede ločevanja agencije Europol in Cepol. Potem druga točka pa se nanaša na to, da bi radi, da se vključi sodelovanje nacionalnih nadzornikov za varstvo podatkov. Okrepili bi sodelovanje med eh, nadzorniki v okviru Europola, to se nam zdi ključnega pomena. Poleg tega mislim, da je zelo dobro, da govorimo o institucionalizaciji parlamentarnega nadzora. Govorili ste o komisiji za parlamentarni nadzor. Nekaj takšnega v Nemčiji že poznamo in tudi v nekaterih drugih državah članicah. Tako da zanima me, kakšne so pristojnosti tega organa. Ne bi si želeli, da, da bi bila njegova pooblastila tako rekoč nična. Tega si ne želimo. Potem naj bi se izrekla še glede tega, da smo zelo zavezani k sodelovanju s poročevalcem gospodom Diasom Demero in da bomo čas, ki nam je na voljo za razpravo, koristno uporabili. Mislim, da smo sicer na dobri poti in veselim se, da je kolega Dias Demera pred predlagal takšne predloge, kot jih je, škoda sicer, da ga trenutno z, ni z nami, ampak sodelovali bomo z njim. Hvala. Kot rekord, nizozemska Hvala lepa, predsednik. Rad bi se zahvalil vsem, ki so podali predstavitve prej na začetku. Imam pa par praktičnih vprašanj. Večkrat je bilo sedaj govora o parlamentarnem nadzoru, sam pa bi rad povedal nekaj o tem, katere informacije ne smejo biti javno dostopne. Narava policijskega dela je pač taka, da je treba delati z zaupnimi informacijami, No, gospod Najman prej tega sploh ni omenjal. Gospod Najman bi lahko še povedali nekaj o tem, kakšne dodatne nadzore bi imeli lahko glede zaupih informacij. Pri nas v nizozemskem parlamentu lahko zagotovimo to, da so vodje skupin obveščeni o teh zaupnih informacij za zaprtimi vrati, kajti stvar mora biti regulirana. Kajti, če ni potem, uh, se mislim, da tudi pojavlja vrzel pri demokratičnem nadzoru. To je moje, moje vprašanje, gospod predsednik. Sedaj pa gospod Napoletis iz Cipra. Ithela na rotišo, an skeftikate katolu? Hvala. Nekaj me zanima. Kako je s tem koordiniranim organom, ki naj bi nadzoroval Europol. Kaj pa, če se državljani pritožijo glede zlorabe, do katerih pride pri dejavnostih Europola? To bi se nanašalo naprimer na e-kriminal, na otroško pornografijo in podobno. Mislim, da bi bilo to zelo koristno imeti, kajti lahko se zgodi, da nacionalna sodišča včasih ne bodo znala oceniti tega, kako so v Europolu zbirali podatke, torej ali je Europol sam zbral podatke ali pa so te podatke posredovali nacionalni organi. Mislim, da se lahko pojavi nevarnost, da se nekoga po krivici obsodi in to na podlagi dokazov, ki niso bili ustrezno zbrani in niso legitimni. Zato moramo tudi razmišljati o preventivnem pregledovanju. Včasih se lahko zgodi, da nekateri osumljenci lahko želijo vložiti pravno sredstvo oziroma se pretožijo še preden neko sodišče razsodi o njihovem primeru. Tudi osumljenci bi lahko že vnaprej izpodbijali zbrane dokaze, še preden se jih sploh postavi pred sodišče. Spod Bronx. Does Europol restrict itself to Ali se Europol omejuje samo na resna kazniva dejanja in pa sume tega, ali pa se včasih vključuje tudi v nadzor nekaterih političnih dejavnosti, ki sploh niso kazniva dejanja. Glede kaznivih dejanj potem, kako resna mora biti ta kazniva dejanja, zato da se začne Europol z njimi ukvarjati. Potem naprej, med državami imamo različne opredelitve ali pa celo obstoj um, tega, kaj je in kaj ni kaznivo dejanje. Glede na to, ali potem lahko pričakujemo od policijske enote v države članice, um, pričakujemo, da preizkuje neke dejavnosti, ki sploh niso kaznivo dejanje v določene konkretne države članice. Ti predvideni nadzorni organi ne morejo nadzorovati operativnih zmogljivosti, ampak lahko pa opravljajo nadzor, pregled takšnih operativnih dejavnosti. Potem lahko tudi do prišli do določenih zaključkov. Če bi Europol prekoračil svoje oblastila, potem me zanima, kaj bi lahko storili ti predvideni nadzorni organi ali lahko sprožijo Eh, formalno preiskavo ali sprožijo kakšne drugačne postopke. Hvala lepa, to je vse. Hvala lepa vsem za sodelovanje pri tej izmenjavi informacij. Še zadnje minute za vse naše goste. Preden potem gremo naprej na predstavitvi gospe Labaj ter pa komisarke Malstrom. Prosim, Lord Hene. Uh, Ja, gotovo ne morem odgovoriti na vsa vprašanja v tem času. Ampak mislim pa, da je zanimivo to, da marsikdo sedaj podpira ta predlog komisije. Tisti, ki so povedali svoje mnenje, so pravzaprav vsi omenili določene podrobnosti, ampak nišče pa ni spodbijal same podlage tega. Potem še nekaj. Združeno kraljestvo je država destinacije za nezakonito preseljevanje. To ni toliko tranzitna država, ampak vseeno pa se zaup, zavedamo tega, da moramo vseeno sodelovati tudi s tranzitnimi državami. Kajti, če ne, se lahko pojavi to, da bi imeli še več nezakonitega preseljevanja. V preteklosti smo imeli kar nekaj težav s tem v zvezi. Sedaj eh, nedavno sprejeta zakonodaja glede trgovine z ljudmi v Evropski uniji se zdi zelo dober korak pa še nekaj glede pritožb. Ciperski predstavnik je omenil to. Eden izmed učinkov nove zakonodaje, nove uredbe, ko bo ta začela veljati, je tudi to, da bo to tudi Evropskem sodišču dodelilo ustrezno sodno pristojnost. To trenutno pri Evropolu ni veljalo, čeprav je res, da so nekatere nacionalne države to prostovoljno sprejele. Tudi britanska vlada se tukaj sooča s tem problemom, pri tem, ko se odloča o tem, ali bi se vključili ali izključili iz teh ukrepov. To misli, da bo del odgovora na to vprašanje cipeljskega predstavnika. Potem združitev Evropola, trpa C-pola. Očitno nihče ni ravno navdušen na tem, pravzaprav dvomim, ali se bo to na koncu res zgodilo mislim, da to ne bo prišlo ravno daleč. Potem še glede institucionalne strukture za pregled. Mislim, da je jasno, da lahko zgradimo nekaj zelo, zelo izpopolnjenega, sofisticiranega, kar bo na koncu zahtevalo veliko časa, energije ter pa sredstev. To ne bi bilo dobro. V komisiji ter pa v Evropskem parlamentu, ter pa v nacionalnih parlamentih smo se že večkrat pogovarjali o tem, tudi sam sem sodeloval pri tem. Sedaj iz tega predloga komisije je razvidno to, da moramo ohraniti ustrezno ravnoteže, to je bistveno. Upam, da med pogani ne bomo preveč odpirali nepotrebnih vprašanj in predvsem je ključno to, da um, tukaj ne bi šlo za operativne dejavnosti policijskih enot. To se ne sme zgoditi v naših državah, prav tako niti ne na evropski ravni, kajti če bi bilo to tako, potem na koncu organe pregona ne bodo učinkoviti. Pa še nekaj statistike. Veliko pripomb smo slišali danes, eh, treba pa si je pogledati tudi statistične podatke, namreč to, kako se uporablja Europol, preizkova, skupne preiskovalne enote Europola ter pa druge mehanizme za sodelovanje v okviru Europola. Vse statistike kažejo to, da organe pregona v državah članicah. Vedno bolj tudi sodelujo pri teh postopkih, tudi v sodelovanju s Hakom. Mislim, da to kaže, da um, Europol um, zagotovo ima dodano vrednost. Hvala lepa za te pripombe, gospod uh, Lord Hene. Sedaj morda še gospod Hastings, Evropski nadzornik za varstvo podatkov, prosim. Hvala, predsednik. Slišam sem pripombe glede tega, da je zaščita podatkov zelo pomembna. Ne bi pa bi smela odvračati od izmenjave podatkov med nacionalnimi organimi. Pregona. Strinjal bi se s tem, ampak eh, gre za izmenjavo podatkov, ki si jo res želimo. Predlog, ki je na mizi, bo to še pospešil vključeval bo tudi varovalke, ki bodo zagotovile, da gre za primerno in zaželeno izmenjavo podatkov. Trenutno imamo spostavljeno ravnovesje in zanj si bomo prizadevali tudi v prihodnosti. Potem glede same strukture nadzora. Sam sem zagovarjal eh, celoviti pristop, celoviti pogled na to. Torej, ekskluzivnost, izključnost pristopa ne bi bila sprejemljiva. Poleg tega mislim, da je treba zagotoviti jasno porazdelitev po oblastili nalog. Trenutna struktura, ki jo imamo, temelji na strukturi iz 90-ih let. Gre za oslabljene pristojnosti, omejene vire in omejitev samostojnosti, sploh v navzavi na pooblastila Evropskega sodišča. Predlagana struktura bi vključevala nacionalne nadzornike za varstvo podatkov v skladu z njihovimi požistojniki, predstojnostmi. Torej, v okviru Evlopola bi lahko ukrepili njihovo vlogo in eh, to bi lahko bilo področje, ki bi bilo tudi v pristojnosti nacionalnih nadzornikov. Ko pa gre za pristojnosti na tem področju v okviru Evropola, In če bi govorili v okviru strukture samo o sestanke v okviru Evropola, mislim, da ne bi šlo za celovit pristop. Tako da bi bilo treba zagotoviti širši pristop, ki bi temeljil na tesnejšem sodelovanju, ko gre predvsem za pomembnost zelo jasnega izvaja oblastil pri pregonu v okviru evropskih pooblastil. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Neumannu, ki predstavlja Europol. Izvolite. Najlepša hvala. Popolnoma bi pritrdil lordu Heneju glede krepitve vloge Europola. Mislim, da je bilo to slišati tudi tekom današnje razprave. Slišati je bilo veliko podpore in uh, pohval glede naših prezadevanj. Glede parlamentarnega nadzora. Dejal sem, da lahko povečamo našo legitimnost in povečamo spoštovanje našega dela, če zagotovimo primern parlamentarni nadzor. To bi ukrepilo tudi zaupanje v parlament. Kar pa se tiče pripomb eh, danskega predstavnika, pa lahko povem, da uredba o Europolu predvideva ravno to gre za možnost izmenjave podatkov za zaprtimi vrati, ko gre za občutljive podatke. Kar se tiče pripomp eh, predstavnika parlamenta Združenega kraljestva, pa ne povem, da informacije, ki jih prejmemo, prihajajo v veliki meri iz držav članic. Informacije, ki jih prejmemo, so bile zbrane strani držav članic na zakonit način. Države članice so te informacije preverile, preden so jih poslale Europolu. Tako da lahko pričakujemo, da vse, vsi podatki, ki jih obravnavamo v okviru Europola, so torej podatki, ki jih zbiramo in eh, obdelujemo v okviru našega mandata. Najlepša hvala za vsa vprašanja. Hvala. Najlepša hvala tudi vsem govorcem, hvala tudi mm, predstavnikom eh, nacionalnih parlamentov, ki so zastavili vprašanje. Sedaj pa pozdravljamo gospole Bajl, ki je generalna direktorica za pravosodje v Evropski komisiji. Pozdravljamo jo v okviru tega prvega dela razprave medparlamentarnega srečanja o sodelovanju na kazenskopravnem področju Evropske unije. Gospa Lebajl, izvolite. Thanks again for your patience. No Najlepša hvala za potrpljenje. Brez odlašanja sedaj sledi predstavitev gospe Lebail glede same vsebine. Potem pa, če bo gospa Malmstromova na poti, bi lahko razpravljali o tem vidiku po predstavitev gospe Lebail in imeli na to drugi krok eh, izmenjav. ko bomo prisluhnili še gospej komisarki. Sedaj pa gospa Lebel, izvolite. Najlepša hvala. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, da ste nam dali priložnost, da danes pregovorimo o napredku, ki smo ga dosegli pri izvajanju stokomskega programa. Tri leta je, odkar smo sprejeli Lizbonsko pogodbo in je listina o temeljnih pravicah eh, umestila zadeve temeljnih pravic v samo osrčje evropskih prizave, prizadevanj. Od leta 2010 smo sprejeli tudi potrebne ukrepe za to, da bi dejansko spostavili evropsko območje pravosodja. Na tej točki je zelo pomembno, da si za trenutek oddahnemo, vzamemo torej trenutek, da pregledamo, do katere točke smo prišli pri izvajanju programa. To počnemo ne le skupaj z našimi prijatelji iz Evropskega parlamenta. Dobro je, da imamo priložnost, da izmenjamo mnenja tudi s predstavniki nacionalnih parlamentov, ki igrajo pomembno vlogo v tem kontekstu. In prva stvar, ki, jo, ki je ne smemo pozabiti, je ta, da je Lizbonska pogodba dala vlogo tudi nacionalnim parlamentom pri zagotavljanju spoštovanja načela subsidijarnosti, naprimer. Na političnem področju, ki je tako blizu državljanom, kot je pravosodje, ko gre torej za temeljne pravice in vprašanje državljanstva, imajo uh, nacionalni parlamenti zelo pomembno vlogo. Kar bi rada storila danes je to, da bi vam eh, pokazala, kaj smo uspeli doseči. Gre za številne politike, ki so zaobjete v štokholmskem programu. Tu imamo v mislih pobude na področjih eh, rasti, Tu imam v mislih seveda kriminalno pravo, kazensko pravo, torej temeljne pravice in uh, protidiskriminacijske zakone. To so torej področja, ki jih. Uh, sama pokrivam in jih vključuje tudi štokholmski program. Najprej ne spregovorim o državljanih, glede na to, da imamo danes pred nami predstavnike nacionalnih parlamentov. V štokholmskem programu je po mojem mnenju zelo zanimivo, da so državljani v samem središču evropskega območja pravice. Na tem konkretnem področju smo uvedli poročilo o evropskem državljanstvu. Gre za zelo praktične ukrepe, pri katerih bi zagotovili zboljšanje življenja posamičnih državljanov. Poleg tega pripravljamo tudi letno poročilo o spoštovanju listine o temeljnih pravicah. Namen tega poročila ni bilo preprosto samo to, da bi pripravili pregled, ampak da bi ugotovili, kakšen je bil napredek pri izvajanju določb listine. Predvsem nas je zanimala, kako je bila listina o državljanskih eh, temeljnih pravicah vključena v izoblikovanje politik posameznih evropskih institucij. Ukvarjali smo se tudi s posamičnimi težavami, ki se lahko pojavijo v evropskih državah. Celo smo se zauzemali za boj eh, za vzpostavitev enakopravnosti med moškimi in ženskami. Videli smo, da je um, komisija pripravila predlog za zastopanost za kvote v upravnih odborih podjetij. Lahko rečete, da je ta predlog eh, kontroverzen. Je pa odraz pripravljenosti, da bi unesli nekoliko um, bolj, boljšo zastopanost v podjetniške odbore. To je bil eden izmed odzivov komisije. Poleg tega smo bili zelo dejavni tudi na drugem področju, to je omenil že gospod Hastings, eh, gre za zaščito podatkov. Na tem področju želimo okrepiti pravice državljanov. Kaj ti, če dalje več podatkov nam zagotavljate prek interneta oziroma če dalje več podatkov se posreduje prek interneta in skrajni čas je, da prilagodimo tudi zagotovnodajo trenutni realnosti. Skrajni čas je torej, da podamo tudi ustrezne predloge. Istočasno, zaradi Lizbonske pogodbe, ima sedaj parlament eh, tudi možnost odločanja na področju zaščite podatkov. Trenutno oziroma vedno potekajo tesne razprave v navezavi z Evropskim parlamentom o tem področju. Vedno se torej trudimo za ukrepitev pravic državljanov. To pa je povezano tudi z olajšanjem eh, dela evropskim eh, podjetjem. Torej, z uvedbo enotnega sistema zaščite podatkov na mesto 27 režimov, to pomeni torej, um, varčevanje, gre za prihranek eh, nekoliko več kot dveh milijard evrov letno. Torej, osredotočenost na državljane in krepitev njihovih eh, pravic in zagotavljanje tega, da so naše ukrepi na področju mm, pravosodja, je tisto, kar eh, tesno povezujemo tudi z rastjo. In ta navezava na rast je nekaj, kar smo predlagali tudi v našem trenutnem mandatu. Torej, gre za ukrep, ki bo odpravil nepotrebne stroške 48 milijonov evrov letno. Poleg tega smo predlagali tudi predlog o insolventnosti. In predlog, ki smo ga podali na področju insolventnosti, zagotavlja, da kadar se podjetje znajde v težavah, da bomo zagotovili pregled vseh elementov. Ti elementi bodo omogočili nadaljne delo samega podjetja, seveda, če se ugotovi, da so težave samo prehode narave. Zagotovili bomo, da se daje prednost preživetju podjetij. To je zelo povezano z našimi ukrepi za rast. Poleg tega smo podali tudi predlog o pogodbenem pravu, o manjših terjatvah tako da bi zagotovili olajšanje zadev za potrošnike in mala podjetja, torej za povračilo sredstev v malih zneskih. Potem omejili smo se na 2000 evrov, kar pa se nam zdeli, ne zdi primerna meja, radi bi uvedli poenostavljene postopke do zneskov, ki znašajo do 10 tisoč evrov, tako da bi bil ta predlog eh, bolj relevanten. Torej gre za številne minimalne ukrepe, ki se nanašajo na pravosodje in rast, ki pa so zelo pomembni. Pri ukrepih, ki smo jih predstavili in sprejeli, najdemo tudi ukrepe, ki so v prid družinam. Naprimer, pre, leta 2010 smo uvedli nova pravila za postopke ločitve za mednarodne pare. To se nanaša na približno 140 tisoč parov, ki imajo oziroma pri katerih lahko gotovimo tako imenovani mednarodni element. Postopki za te pare so sedaj dokaj poenostavljeni. Poleg tega smo podali tudi predlog za reševanje zadev eh, mednarodnega dedovanja. Želimo zagotoviti, da bo veljalo jasno pravo, ki bo zagotavljalo ustrezno obravnavo 450 tisočih primerov dedovanj z mednarodnim elementom. Tako da gre za številne ukrepe, s katerimi bi radi poenostavili um, življenje družin. Potem na področju kazenskega prava. Tu smo dosegli kar veliko. Okrepili smo postopkovne vidike. Potekale so živahne razprave v času predsedovanja Belgije o dostopu do pravnikov in do pravice do tolmačenja in pravice biti obveščen. Torej, da lahko zagotovimo, da v primeru, da ste aretirani v državi članici, da boste imeli nekatere minimalne pravice, ki vam zagotavljajo zaščito kot osumljencu. Mislim, da smo tu dosegli konkreten napredek. Naprimer, predlog o dostopu do pravne pomoči je po mojem mnenju zelo pomemben predlog na področju razvoja postopkovnega prava. Poleg tega vedno poskušamo razmišljati dolgoročno. Tu gre predvsem za premislek, ki smo ga začeli v, oči, v okviru spostavitve urada javnega tožilstva Evropske unije. Na prihodnem zasednenju mislim, da boste imeli priložnost a, nekoliko podrobneje razpravljati o tem vprašanju. Po mojem mnenju spostavitev javnega tožilstva, ki ga bo upam, da komisija predlagala čim prej, da bo ta predlog torej okrepil boj proti kriminalu, ki nasprotuje interesom Evropske unije. In tu se je razvidna rdeča nit, ki se vleče skozi naše politike. Treba je zagotoviti zaščito državljanov, zaščito proračuna, treba je zagotoviti, da, da prispevamo vse, kar se le da k rasti. Torej, gre za velike dosežke na teh področjih, gre za dosežke, ki niso vedno najbolj enostavni, kar je čisto običajno. Gre namreč za samo srči, ko bi lahko rekli, samega pravosodja. Tu nimamo v mislih pravosodnega sistema, ampak eh, pravosodnega vsebinskega področja na splošno. Tu gre za temeljne vrednote, ki so zelo pomembne za posamezne države članice in mislim, da smo tu dosegli pomemben napredek. Mislim, da smo začeli tudi zelo zanimivo podbudo. Gre za tako imenovani Justice Scoreboard, torej gre za pregled stanja pravosodja. Gre za pregled tega, kako učinkoviti so naši pravosodni sistemi, v kontekstu rasti predvsem. Naprimer, koliko časa traja v primeru, da imate podjetje, mm, da pride do razrešitve neke sodne zadeve in podobno in kakšni so stroški tega. To je eno izmed eh, prizadeva na tem področju in rezultati se mi zdijo zanimivi. Mislim, da je iz tega razvidna tudi zgodba o tem, kako učinkoviti so lahko sistemi v nekaterih državah članicah in do kakšnih zamud prihaja v, v drugih. Glede na številke, ki so bile predložene, vidimo, da imamo odgovornost ukrepati. To odgovornost imajo tudi države članice, seveda. Vidimo, da obstaja še določen manevrski prostor za izboljšanje. Možnosti so, da se torej, vključi tudi druge akterje, zato da se izboljšajo pravosodni postopki. Torej, izboljšanje teh postopkov je tudi en izmed vidikov rasti in ponovne okrepitve gospodarstva. Lahko bi govorila še nekaj minut, ampak bojim se, da predsednik ne bo najbolj zadovoljen, ampak vseeno naj dodam še, da smo zadeve na tem področju izboljšali, da smo ukrepali. Sedaj je čas, da razmislimo o tem, kaj je še treba storiti. Mislim, da Evropski parlament to počne prek svojih poročil, tudi sami razmišljamo o teh zadevah. V novembru bo potekala obsežna konferenca z področja pravosodja, na kateri bomo lahko govorili o teh vprašanjih in kako nadaljevati. Hvala, gospa Lebel, in hvala za vse delo, ki ga v upravljate v okviru generalnega direktorata za pravosodje. Včeraj je gospa Redingova omenila ta forum, ki bo organiziral novembra na področju pravosodja. Sam bom tudi prisoten kot predsednik odbora Libe. Sedaj pa nas je s prisotnostjo počastila Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilija Malmstrom. Gre za vidike ukvarjanja s parlamentarnim nadzorom, o katerem govorimo danes in bomo govorili še tekom dneva. Na to pa sledi razprava s prisotnimi v dvorami na enak način, kakor smo ga izvajali pred. Tem. Najprej bomo dali besedo predstavnikom nacionalnih parlamentov, na to pa bodo lahko svoja mnenja glede teh področji podali tudi predstavniki Evropskega parlamenta. Sedaj pa dajem besedo gospej Malmstrom. Izvolite. Najlepša hvala, predsednik. Spoštovani predsedniki, Evrops spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani predstavniki nacionalnih parlamentov. V veliko čas mi je, da sem danes lahko tu in govorim o, o Stokholmskem eh, programu od leta 2009. Eh, veste, da smo uvedli ta program in sedaj je čas, da pregledamo, mm, kako smo napredovali v tem področju. Naj povem, kakšen je pregled na našem področju. Predlagali smo direktivo na področju trgovine z ljudmi, tako da bi izkoreninili moderno suženstvo. Parlament in svet sta prav tako sprejela zelo obsežen predlog glede preprečevanja splošne, spolne zlorabe otrok, ki se nanaša na preventivo in na pregon. Potem imamo predloge glede orožja in sprožili smo tudi notranjo m, politiko. Potem imamo um, sporazume z um, mm, ZDA, Avstralijo in Kanado na področju PNZ. Poleg tega vzpostavljamo mrežo proti radikalizaciji. Lani septembra smo začeli s temi prizadevanji oziroma skoraj da pred dvema letama smo začeli s tem, zato da bi lahko lokalno si izmenjavali informacije o radikalizaciji in o potiskanju ljudi v ekstremne radikalizirane situacije. Uh, V mojem portfelju so tudi vprašanja migracije, čeprav vem, da danes ne govorim o tem, nam omenim le nekatere zadeve. Vesela sem, da je parlament prejšnji teden po številnih letih eh, končno z veliko večino glasoval o novih direktivah o skupnem eh, evropskem azilnem postopku. Države članice so bile prav tako zelo aktivne v tem postopku, končno je prišlo do sprejetja. In mislim, da bomo imeli sedaj eh, bolj kvalitetne, visoko kakovostne postopke, ki veljajo za tiste, ki se zatečejo v naše države članice. Na plenarnem zasedanju je bilo sprejeto tudi mm, nekaj glede krepitev šengenskega območja in njegove zaščite. Vsi ti predloge niso bili nujno del špa, oprostite, štokomskega programa, so pa povezani s tem področjem. Zaradi tega je Mislim, da je sedaj jasno, kako pomembno je biti fleksibilen, biti pravno pripravljen, iti tudi preko okvirov petletnega mandata, glede na to, da se zadeve v svetu spreminjajo zelo hitro. Potem nekaj pomembnih predlogov um, je še na mize, niso pa še sprejeti. Gospa Lebel je govorila o pomembnosti boja proti kriminalu, prek tega, da zagotavljamo, um, da sami izvajamo svojo vlogo v tem kontekstu. kriminal je mm, nevaren tudi za posamezne državljane, seveda, in za družbo nasplošno, ko gre za ilegalni sektor. Je, In za pretok de denarja v letega je treba zagotoviti, da se ta denar čim prej povrne v samo skupnost, da ne pride do zapravljanja davkoplačevalskega denarja. Potem podali smo tudi predloge o zasegu nelegalno pridobljenih sredstev. Tudi to je pomemben element v boju proti organiziranemu kriminalu. V navezavi na to jeseni pripravljamo prvo protikorupcijsko poročilo strani komisije. Želimo izpostaviti, kaj dobro deluje v državah članicah in kaj bi bilo še potrebno za boljši boj proti korupcijo. Korupcija obstaja v vseh državah članicah in eh, konzervativne ocene govorijo o 120 milijardah evrov, ki so izgubljeni zaradi tega. In to je primerljivo z evropskim eh, proračunom, letnim proračunom. Če bi lahko torej uspešno se borili proti te obliki kriminala, bi lahko privrčevali enoletni priračun. Potem pogledamo še v prihodnost. V skladu z Lizbonsko pogodbo je sedaj področje pravosodja mm, mm, v pristojnosti Evropske unije. Sodelujemo z Evropskim parlamentom in Evropskim svetom kot komisija. Tako da sedaj lahko pripravimo natančen petletni program za okrepanje. Sedaj se moramo osredotočiti na nove institucionalne okvire sodelovanja, torej na okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in tudi nacionalnih parlamentov, ki so v tem postopku dobili okrepljena pomlastila. Tu bi se osredotočali predvsem na implementacijo in na le nekatere prednostne naloge. To bi radi storili v navezavi z nacionalnimi um, pristojnimi organi, z zainteresiranimi stranmi, z nevladnimi organizacijami. Želimo torej prisluhniti in na to ukrepati. Potem je tu še neformalni sestanek. Pr, ministrov za pravosodje v Litvi, ki bo čez nekaj tednov, na katerem se bo razgrabljalo o omenjenih temah. Upam, da bomo tako lahko opredelili skupne izzive. Ti se med drugim seveda nanašajo na zaščito državljanov, na spopadanje z izzivi, kot so kibernetski kriminal, trgovina z ljudmi, trgovina z prepovedanimi drogami in tako naprej. Gre za vprašanje, kako lahko zagotovimo skupno pravno kulturo, kako zagotovimo, da bo Evropa varen kraj za prebivanje in kako zagotovimo, da se um, denar iz kriminala ponovno vrne v legalni sektor. Kar se tiče zaščite pravic, je nujno potrebno zagot zagotovimo varno Evropo, ki spoštuje temeljne pravice. Veselim se že vaših stališč. Naj pa na kratko, če dovolite, spregovorim še o Europolu, čeprav razumem, je to posebna točka na dnevnem redu. Kot ste dejali, smo predlagali poslizbonski predlog za Europol. Naš namen je bil, da bi agencija bolje delovala, da bi pridobila več in kakovostnejše informacije, da bi prišlo do boljšega spremljanja, da bi zagotovili bolj fleksibilno izmenjavo informacij, izboljšali tokove podatkov in eh, poenostavili nadzor. Pomemben del našega predloga pa je zagotovitev parlamentarnega nadzora. To vključuje tudi delo nacionalnih parlamentov. Ti prispevki so nujni, če želimo zagotoviti ustrezno revizijo dela Evropola tu ne, se ne bi spuščala v medparlamentarno sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Zagotovim pa vam lahko, da bo sta tako Evropski parlament kot eh, nacionalni parlament imela pomembno vlogo pri ugotavljanju, ali Evropol deluje v skladu s pooblastili in nalogami. Tu se nanašamo na pregled upravljanja in finan, pregled upravljanja s finančnimi sredstvi. Potem, eh, glede večletnega okvira dela, ko gre za poročila o dejavnostih in ocenah um, tveganja, tu nadaljujemo um, nadaljevanje dela kot do sedaj, seveda spoštujemo ulogo parlamenta kot um, proračunskega organa. Poleg tega bi um, v medparlamentarnih uh, sestankih lahko zaslišali tudi izvršnega direktorja Europola in druge predstavnike vodstva. Predlagamo tudi usposabljanje kot enega izmed temeljnih točk eh, samega predloga. Potem eh, smo predlagali združitev CEPOLA in Europola. Mislim, da bi tu lahko zagotovili boljše sinergije, sprostili bi sredstva za boljše usposabljanje in mislim, da bi torej zagotovili bolj skupaj boljše delovanje. Kot veste, Združeno kraljestvo se odločilo, da bo zaprlo sedež Europola v Bramshilu in ga premestilo v Den Haag. Naj podarim, da če ne bomo zagotovili prihrankov na takšen način prek združevanja, bo treba zagotoviti sredstva druge. Kot veste, so trenutno sredstva za um, agencije omejena. Če želimo zagotoviti dovoljšna sredstva za. za um, akademijo za usposabljanje, um, mislim, da je treba zadeve poenostaviti. Počaščena sem, da sem danes lahko v prisotnosti generalne direktorice in veselim se izmenjav mnen v nadaljnih razpravah o naših prihodnih usmeritvah. Najlepša hvala, gospod predsednik, veselim se produktivnega dialoga. Najlepša hvala, gospa komisarka, hvala tudi generalni direktorici, hvala za predstavitve. Mislim, da ste dobro izpostavili osrednje delo parlamentarnih predstavnikov. Gre za pomembne spremembe v Lizbonski pogodbi glede oblikovanja evropskih politik. Včasih je bilo to področje. Mm, v rokah medparlamentarnega sodelovanja. Torej, to je vključevalo med eh, nacionalne parlamente, sedaj pa ste v to delo vključili tudi Evropski parlament. In ko gre za Evropol in združevanje s T-polom, ste omenili to sporno vprašanje, tudi danes do povdan smo že omenjali ta vidik. To so zanimiva vprašanja, sedaj pa je priložnost, da si izmenjamo mnenja s predstavniki parlamentov začnimo z razpravo. Gospod Valson dobi sedaj besedo, ker je za predstavnika malteškega parlamenta. Izvolite. Um, Hvala, predsedujoči. Vsi se strinjamo glede na česa. Stolovanje je ključnega pomena, kot je povedala komisarka Malstromova. Zlasti, če govorimo o čezmejnem značaju mednarodnega kriminala, ko gre za trgovino z ljudmi, z drogami, z orožjem in preostalim. Prihajam iz Malte in mislim, da je seveda naravno, da povem nekaj o zakonitih migracijah. Komisarka Malstromova je omenjala predloge spremembe ali izboljšave v predlaganem azilnem procesu. To je precej prisotno v razpravah Evropske unije. Vse je lepo in prav, ko gre za oblikovanje standardov, ko gre za oblikovanje tega. Kaj pa, ko razmišljamo o pogojih nekaterih držav prijednic, kot recimo moje države? Nedavne mednarodne statistike kažejo, da je Malta osma država na vsem svetu, vključno z Jordanijo, ker si vemo, kako je bilo na Bližnem vzhodu z begunci tam, osma na svetu je in prva v Evropski uniji po številu migrantov. Ne smete pozabiti na to. Zelo lepo je govoriti o tem odaleč, o izboljšanju standardov, prvič, da se vsi strinjamo o stolovanju, ja. Kaj pa omejitve nekaterih držav, kot moje države? Smo na južni meji Evropske unije pravzaprav sodelovanje z neevropskimi državami, odkuder prihajajo nezakoniti migranti ali prosilci za azil, tu vedno spreminjamo izraze, prihajajo tam in tega sodelovanja ni med temi državami. Hvala, gospod Farson. Gospod Severinski sedaj je predsedujoči odbora za človekove pravice v Polskem senatu. Gospod Severinski, prosim. Gospod predsedujoči tu sem. Hvala lepa, predsedujoči. Izrazil bi dva komentarja glede tega predloga, ki ga je komisija predstavila danes. V teh letih se ne moremo izogniti vse večji vlogi Europola, kajti ponuja cenjene storitve kot evropski organ, ki pomaga nacionalnim inštitucijam imamo vse večji pretok podatkov. To je neizogibno. To bo v rokah uradnikov Europola. Tako da si moramo dodeliti zadostne instrumente nadzora in pregleda. Najprej zato, da bi zaščitili podatke in osebne podatke. In ta namen moramo imeti dober pregled nacionalnih parlamentov. Mislim, da je najboljša rešitev ta, ki je bila že predlagana strani nemškega kolega, da bi imeli medparlamentarni odbor namesto tega, da imamo neke evropske organte vrste. Kar zadeva združevanje Evropola in Cepola, mislim, da bi se morali temu izogniti, takšnemu postopku, tej ideji. Zato, ker ko evropske institucije zrastejo na znaten način, včasih postajajo organi pooblasti. Namesto, da bi te institucije pomagale in svetovale nacionalnim inštitucijam, zato je bolje, da ohranimo sedanjo situacijo. Ampak še enkrat poudarjam. Nadzor v nacionalnih parlamentih mora biti zagotovljen tem medparlamentarnem odboru. To je dobra ideja. Hvala. Hvala. Gospa Argentini za Evropski parlament. Hvala. Predsedujoči, govorila bom o nizozemskem jeziku, je to v redu? Dobro, hvala. Gospa Malstromova, komisarka je rekla, da imamo štokolemski program, program iz Tempereja, iz Haga. To je bilo zelo dobro po naravi. Ampak kako bo s temi obsežnimi programi v prihodnosti? Razumem, kaj omenjate, ampak sprašujem se, kaj bi vi želeli videti, kaj bi vi vključili v takšne programe v prihodnosti, ko gre za pravosodno sodelovanje. Kar zadeva mene, bi pri sodelovanju med državami omenila nekaj, kar je najpomembnejše. Nekatere stvari niso urejene zakonodajo sicer evropski nalog za prijetje, ta temelji na vzajemnem zaupanju, kako lahko mi pomagamo na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja, razen tega, da imamo vzajemno zaupanje, vzajemno priznavanje. Predstavljam si, da na poslanci v nacionalnih parlamentih razmišljajo podobno, kaj bi se zgodilo, če bi imeli državljane iz različnih držav, če bi videli, da v tej državi menijo, da je pravna pomoč slabša kot njihovi državi ali pa so kazenski postopki slabši. Če razmišljamo o tem, da bi imeli nov štokolmski program, ne gre za to, da bi to imeli pravosodno in policijsko sodelovanje, ki ne bi temeljilo na vzajemnem zaupanju. Ja, ampak tu potrebujemo določeno stopnjo zavezujoča zakonodaja, harmonizacija, brez tega ne bo šlo. Iti moramo v smeri nadaljne integracije. Še kdo, nič, nihče več, trije govorci, nič več vprašanj, komentarjev ni. Dobro, sedaj imate čas, če ne vidim nobenih rok, se nihče ne oglaša, ponovno govorniški odor. Gospa Ljubaj, imate dodatne komentarje? Sveda. Hvala, predsedujoči. Odzvala bi se na zadnje vprašanje. To je bilo naslovljeno meni, si predstavljam. Ja, strinjam se z vami. Obstaja potreba po minimalni stopni zakonodaje. To, kar smo storili za časa mandata, je prav to. Ko oblikujete minimalne standarde za procesne pravice, gre prav za to, da prispevamo k zaupanju vzemnih sistemih, tako da imamo to stopnjo zakonodaje, ki naj bi jo sprejemali. V prihodnosti bomo razmišljali o tem, kaj bo potrebno, poleg tega, kar že imamo. Zato, da bi to zgradili, naj se vrnem na evropski nalog za prijetje, res je. To je medvladni sklep, res pa je tudi da bo to začelo veljati decembra prihodnje leto. Komisija bo imela pooblastila, da državam, ki tega ne izvajajo, reče, naj poskrbijo za to. Ja, mislim, da imamo tudi to kombinacijo med minimalnimi pravili, istočasno pa imamo vse te ukrepe, ki jih bomo še naprej sprejemali, da bi povečali zaupanje med državami članicami na področju pravosodnega sodelovanja. No, nekateri izmed vas boste na določeni stopni govorili recimo o sposabljanju. To je ključnega pomena. Naj le rečem, da načrtujemo sposabljanje polovice vseh strokovnjakov področju pravosodja v celotni Evropi, od sedaj pa do leta 2020. Tako da imamo to kombinacijo ozemnega zaupanja in minimalnih standardov. To pa je pravzaprav odgovor v prihodnosti. Hvala lepa, hvala za komentarje. Komisarka Malstromova, ponovno vi. Hvala, začela bom s vprašanjem poslance iz Malte. Seveda, drži to, kar sem rekla, strinjali ste se, potrebujemo skupna pravila, da bomo pomagali vsem državam, možno je to izvajati. Države članice imajo lego različnih zemljepisnih območjih. Nekatere države, kot recimo Malta, so pod velikimi pritiski zaradi lege, pa tudi zato, ker je to zelo majhna država in gosto naseljena. Te težave se zavedamo, skušali smo pomagati matiškim organom na različne načine, osebno sem bila močno zavezana pri začetku drugega programa premestitve za Malto, ampak ta schema premestitve je bila zavrna v 25 državah. Ne moremo naložiti tega programa državam, če tega ne želijo. Videli bomo, če lahko oblikujemo nek redni forum, kjer bi to obravnavali, kjer bi analizirali tokove, kjer bi osvetlili tiste države, ki so pod velikimi pritiskami, si to Malta, jutri je to lahko neka druga država. Seveda so številne države pod pritiski danes preučiti moramo, kje bi lahko sredstvi in viri, ki so na voljo z nasveti tehnološko podporo komisije, pomagali in delali skupaj z državami, ampak prostovoljno pri teh programih premestiti. Recimo, tu imamo Euremo program za Malto, to smo cenili, prišli smo do pomembnih sklepov skupaj z različnimi organi na Malti, videli bomo, kako to izboljšati in kako bi to lahko storili. Ampak tu imamo schemo trajne solidarnosti, trajne premestitve. Parlament je pozival k temu, ampak žal 25 držav od 27 temu nasprotuje. Ni podpore držav članic, tako da tega ne moremo oblikovati. Žal. Potem me je poslanec spraševal o pregledu Europola, kot sem podala v komentarjih, je zelo pomembno na parlamenti, nacionalni parlamenti to storijo, kako boste organizirali vaše sodelovanje boste odločali vi, ne jaz, o tem se bomo pogovarjali danes, ampak pomeno je, da si zaupamo pri tem policijskem sodelovanju in da poskrbimo za to, da imamo redni pregled in odgovornost. Glede cepola. Vse tri institucije, vključno s številnimi državami, imajo visoke indicije, ko gre za cepo in usposabljanje izboljšanje policijske kulture in policijskega znanja po vse Evropski uniji, ampak sedaj imamo proračunske reze. Mislim, da Cepol danes ne bo mogel praviti te naloge. Združitev z Europolom bi bila možno, zato da bi rešili vere, da bi se osredotočili na to, če se parlamenti ne strinjajo glede tega, tudi če se vse institucije strinjajo, da bi morali prečiti vse agencije, da bi videli, kje bi lahko združili stvari. Potem moramo najti vire druge. Ne vem, kje bi jih lahko najdli, ampak parlament mora prav tako preučiti predloge Europola. To je pomembno, to bi lahko obravnavali in potem bi to lahko sprejeli, ne glede na to, kaj bo združitvijo s cepolom. To je pomembno, kaj ti res znatno prispevajo k zavezam in k pročevanju javne odgovornosti policijskih agencij. Potem gospa Argentini, gospa Lebaj odgovorila na to, Zakaj ne želimo imeti kataloga? Ja, seveda potrebujemo nekaj prioritet prihodnosti, na katere se moramo osredotočiti. Zato smo začeli s tem dialogom sedaj, da bi imeli vaše prispevke, prispevke držav, da bi to predstavili, ampak ne želimo imeti podrobnega kataloga. To sodi v čas pred Lizbono, ko smo imeli medvladno moč. Zdaj imamo polnopravne evropske politike. Tako da ne bi smeli imeti takega kataloga, ampak nekatere prioritete pa bi lahko imeli. Sveda lahko sodelujemo z vami v prihodnih let, da bi odločali o tem. Hvala, hvala obema, gospe Lobaj, komisarki Malstomovi. Če mi dovolite, bi omenil osebno stališče. Dodal bi še nekaj vsebinskega. Menim, da je res to da obravnavamo sedanje stanje štokholmskega programa. Ta je v veljavi, je učinkovit sprejel, je sprejet je bil decembra 2009, pač začanje sa švedskega predsedstva. In res je, ugotovili smo, da smo nasledili program iz Tampereje iz leta 1999, potem smo po petih letih imeli Hanški program iz leta 2004 za naslednjih pet let. Ampak Takšna dinamika je dinamika, ki naj bi bila razložena v skladu s pravili. Preden je Lizbonska podgodba začela veljati, je bila to dinamika vladnih predstavnikov na svetu, ki so določali strategije, da bi urejali področje pravosode notranjih zadev skladno s predhodnim tretjim stebrom institucionalnih pravil. Sedaj pa ga nimamo več, sedaj imamo evropsko politiko. Imamo evropsko zakonodajo, ki se spremenja, ki se spremenja v obeh institucijah v parlamentu. Naslednjih petih letih bo tako, da če bomo imeli kakršen koli program, ki bo mogoče nasledil Lizbonsko pogodbo, štokholmski program na področju pravosodnih zadev, potem bi morali imeti nek medinstitucionalni dogovor da bi vključili komisijo, parlament, ne le svet, ki bi sam odločal o tem, kako bo. Tako je bilo. Ampak pri štokholmskem programu je šlo prav za to. Predsedstvo, ki se menja vsake šest mesecev, je to sprejelo. In švedsko predsedstvo je to sprejelo potem ko je začela veljati Lizbonska pogodba, je to začelo veljati. Sedaj pa imamo komisijo, potrebujemo parlament. Ne gre le za svet pri določen novih strategij, ko razvijamo pravosodje in notranje zadeve po Lizbonski pogodbi. Imamo novo področje, imamo cel niz novih pravil igre. Nimamo več medvladnega sodelovanja. To sem želel povedati. Seveda, vedno poudarjam pomembnost usposabljanja, izobraževanja. Ne le ko gre za sodnike, javno toživstvo, ampak tudi, ko gre za pravnike, strokovnjake, ko gre za pravnike, odvetnike, tudi oni morajo odigrati najpomembnejšo vlogo pri zagotavljanju učinkovitosti tega novega sistema zakonodaje Evropske unije, ko govorimo o pravosodnotranjih zadevah poskrbeti moramo za to, da ko imamo pravosodno stanovanje v kazninskih zadevah, da tu res upoštevamo evropsko pravo, ključno z listino o temeljnih pravicah evropskih državljanov. Tudi to je del Lisbonske pogodbe. Pravno usposabljanje je ključnega pomena. Pravno usposabljanje, ne le pravosodno usposabljanje evropskega prava, pravno usposabljanje. Tu gre za pravne strokovnjake. Poslati moramo to sporočilo, da morajo biti ti odvetniki bolj učinkoviti, toliko bolj, če pravni strokovnjaki vključijo dodano vrednost evropskega prava v svoje delo. Hvala obima, hvala. Hvala, gospa komisarka, generalna direktorica. Gremo na zadnji del današnje seje oziroma do podanskega dela. Gremo na novo razpravo. We welcome. Govorniška modru, pozdravljamo goste, ki sodelujejo pri zadnjem krogu razprave do povdne. Tu obravnavamo potrebo po bolj učinkovitem boju zopr čezmejni kriminal na evropski ravni. Eurojust je sedaj pomemben le Europol. Eurojust ima pravni okvir, to gre za oblikovanje Evropskega urada javnega toživca. Ali se spomnite? Prosim, prosim, da se umirite. <laughs> So, I was reminding you the importance. Želel sem vas spomniti na pomembnost Eurojusta. To je zarodek Evropskega urada toživstva. Kot to piše v 16. členu pogodbe delovanja Evropske unije, napredovali smo na področju temeljnih pravic, zlasti ko gre za zaščito prič žrtev v kazenskih postopkih. Kot je bilo to odraženo v štokholmskem programu, imamo akcijski načrt komisije, imamo te čudovite korake naprej, ko gre za procesne pravice, zlasti, če govorimo o tolmačenju, o prevajanju, o pravicah do informacij o kazenskih postopkih, to je bilo že sprejeto. Sedaj pa smo na poti, da bi prišli do končnega sprejeta na plenarnem zasedanju, da govorijo o pravici dostopanja do odvetnika. To je najpomembnejše. Stvari spreminjamo za evropske državljane, ki jih zastopamo v parlamentu. Vse je povezano z določbami pogodbe o Eurojustu in tu gre tudi za Evropski urad uživca. No, pogovarjamo se o tem, Evropski parlament, poslanci nacionalnih parlamentov, da bi ocenili dejavnosti Eurojusta na celovit način, kot to piše v 15. členu pogodbe delovanja Evropske unije. Še enkrat bi podaril, Eurojust je izhodišče za oblikovanje Evropskega toživstva. Sedaj pa prisluhnimo novim gostom. Tu imamo gospo Marieto Karamalni, ki je podpredsednica odbora za Evropske zadeve v francoski nacionalni skupščini. Dobrodošli. Tu je gospa Ingrid Maškausen, članica avstrijskega Bundestaga, ne, parlamenta. A, ste predstavnica Eurojusta, dobro. Nacionalna članica za Avstrijo ste v Eurojustu, dobro. Gospod Giovanni Kessler je generalni direktor OLAF-a, urada za boj proti goljufiju v Evropski uniji. In tu je tudi gospod Holger Matt, ki je predsednik Evropskega združenja odvetnikov. Dobrodošli. Najprej bom dal besedo gospe Karamani. Prosim, besedo imate. Hvala, predsednik, gospodje direktori, dragi kolegi poslanci. Najprej bi pozdravila sprejeto pobudo odbora Libe in odbora za pravne zadeve hvala predsedniku Lobesu Aguilaru in predsedniku Kleinu, ker ste organizirali to medparlamentarno konferenco. Ključnega pomena je, da se evropski nacionalni poslanci pogovarjajo, da se izminjajo mnenja o izvajanju štokholmskega programa. Tu gre za raznolike teme, ki jih je treba obravnavati, ki so zajete v tem programu. Zato se treba naslonitev nekatere ideje. Gre za policijsko, pravosodno stelovanje. Zdi se mi modro, da govorimo o tem na tej konferenci. Imamo izvonsko pogodbo, ta pliva na to, da Evropski parlament sedaj so zakonodajalec na tem področju. Tudi nacionalni parlamenti imajo posebno vlogo na tem področju sedaj. Zelo hitro bom vse predstavila, kar zadeva predlog uredbe Evropske komisije. To naj bi komisija predstavila, ko gre za Eurojust, to besedilo bo imelo glavni cilj in sicer informacije, ki so na voljo, ki so bile poslane, da bi izboljšali upravljanje Eurojusta, zato da bi razbremenili upravne naloge, kajti preveč časa posvečajo temu sedaj. To je napredek. S tem bomo okrepili učinkovitost Eurojusta. Članom iz držav bomo omogočili, da se sročeno srče delovanja Eurojusta na operativne zmogljivosti. Upam, da bo besedilo prav tako opredelilo načine pridruževanja nacionalnih parlamentov k evalvaciji dejavnosti Eurojusta. Po drugi strani pa predlog ne bo šel tako daleč, da bi lahko sprožili kazenske preiskave, kot to omogoča 15. člen pogodbe delovanja Evropske unije. To lahko obžalujem, ampak to je razumen izbor. Težko bi bilo voditi dvojna pogajanja istočasno najprej v Evropskem toživstvu in istočasno v kazenskih postopkih Eurojusta, ampak vse ne treba povdariti, da ko govorimo o krepitvi poblastili Eurojusta, da bo to ključen element, neizogiben pri oblikovanju evropskega toživstva zlasti, ker je treba reči, da zadnji ne zadeva vse držav članic. Preden bomo reformirali obseča bestelja, je treba opraviti evalvacije, prenosa sklepa iz 16. decembra 2008 na državno raven, tu ne bi krepili Eurojust, več držav članic še ni prenesla tega sklepa, tudi Francija recimo, ampak rada bi rekla, da ko gre za osnutek prenosa zakonodaje, da bo to sprejeto čez nekaj tednov. Kar zadeva drugi predlog uredbe, komisija naj bi to kmalo predstavila in sicer gre za oblikovanje evropskega toživstva z izhodiščem Eurojusta. Tu imamo to politično idejo, da bi imeli Evropsko javno ministrstvo. Prvič smo videli to idejo tu v Evropskem parlamentu. Klaus Hanč je govoril o tem, bil predsednik. Na akademski ravni je bilo to leta 70 vključno korpus Juris. Strokovnjaki so pod vodstvom direktorja Masmartija to obravnavali. Številni so menili, da je to nekoliko noro. Potem pa je bilo to menjeno kot možnost v pogodbi, ko je Lizbonska pogodba začela veljati, to imamo nov člen 86. Oba doma v francoskem parlamentu sta močno, močno podprla ta projekt. To bo znaten korak, korak naprej za evropsko pravosodje. Nacionalna skupščina sprejela dve resoluciji, poziva k oblikovanju evropskega toživstva. Najprej imamo prvo resolucijo iz leta 2002, preveč kot sedmi leti, je bilo to sprejeto ob pročevanju zelene knjige o evropskem toživstvu. Druga resolucija pa je bila sprejeta jesen 2011. Na mojo pobudo, eden iz poslancev večine takrat in danes je v opoziciji, je Guy Jouffroy. To pravim zato, ker gre v Franciji za nas, za temo, ki je predmet, kjer ni razhajanja med privrženci. Koalicija in opozicija se strinjata glede tega. Nacionalna skupščina je skupaj s premijejem pravila zelo poglobljeno študijo leta 2011. Senat je bil aktiven tu. Leta 2013, torej pred kratkim, januarja je sprejel resolucijo o tej temi francoski vladni organi tudi podpirajo oblikovanje Evropskega toživstva. Francija je tako sodelovala v študijski skupini na medvladni ravni. Približno duca držav je bilo upletenih in imamo skupno stališče po tem delu. Francoski in nemški minister za pravosodje sta to poslala komisiji marca 2014, da bi imeli evropsko toživstvo Ta ideja pa zbuja številne vprašanja. To bo treba reševati. Imamo različne opcije. Seveda to še ni izčrpno. Rada bi spomnila na nekatere ideje. Včasih vidimo, kakšne so naše preference. Najprej eno izmed prvih vprašanj, ki jih treba reševati. Seveda gre najprej za materialne pristojnosti Evropskega toživstva. Ali se moramo omejiti na zaščito finančnih interesov Evropske unije, ali moramo te pristojnosti razširiti na vse dele boja proti hujšim oblikam kriminala, kajti to ima lahko čezmejno dimenzijo, kot je tako v členu 16.4. odstavku pogodbe danes. Pri tej točki je nacionalna skupščina v Franciji jasno rekla, da moramo imeti Evropsko tožilstvo, ki mora biti pristojno za to na področju boja proti hujšim oblikam kriminala, imeli največjo zmejno dimenzijo tu. Tu imamo interes evropskega tožilstva. Ta bo zadolžen za boj proti terorizmu, za boj proti trgovini z ljudmi, kot smo to že slišali. Imamo tudi kibernetsko kriminaliteto. Člen 16. četrtem odstavku pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da bo to predmet odločenja s soglasjem. Ampak, če bi imeli okvir okrepljenega sodelovanja, kar bi bilo možno, potem nič ne izključuje možnosti, da bi pri tej hipotezi 330. člena pogodbe določijo to, da le države, ki sodelujo pri tem okrepljenem sodelovanju, sodelujo pri glasovanju. Torej imamo soglasje, ampak to ni ovira, ki ne bi mogli preseči danes. Potem druga izbira. Tudi to mora delovati. In sicer gre za kolegijalno naravo Evropskega toživca. Potrebujemo Evropskega toživca, ki bo enoten, kateremu bo pomagali nacionalni predstavniki iz vsake države, ali pa bomo imeli Evropsko toživstvo, ki bo kolegi. Prva izbira je ta, ki jo podpira komisija, da bi imeli kolegi. To, po mnenju komisije, ne bi bilo kompatibilno z učinkovitostjo toživstva, zato bi to morali upoštevati vse to pri vodenju preiskav. Nacionalna skupščina v Franciji skupaj s francoskim, francoskim organi se ne strinja s tem. Francija podpira strukturo kolegija, drugo izbiro torej. To bi bilo bolje za zagotavljanje učinkovitosti evropskega toživstva, zato da bi imeli trdno zasidranje držav članic. Če bo to povsem vključeno v evropski pravni red držav članic, bo evropsko toživstvo lahko učinkovito delalo. Le tako. Zato bi imeli predstavnike držav članic, ki morajo imeti na voljo statut tako da bodo imeli popolno legitimnost, to pa ne bo tako, če bodo tole neki pomočniki evropskega toživca. Ta kolegi ni nekompatibilen z učinkovitostjo in dejavnostjo toživstva. Kolegi ima lahko predsedujočega, vodjo evropskega toživstva. Člani ga lahko izberejo in to je lahko primus inter pares vloga. Ko gre za preiskave, ko gre za pregon, ko gre za izbiro pravosodja, Vse to naj bi se sprejemalo omejeno, imeli naj bi le tri člane, rotacijsko članstvo, pri preiskavah pa bi tu odločali nacionalni člani, ki jih imenuje pročalec pri nekem dosjeju. Naj spomnim tudi na to, da ima močnejši snost pogodbe, Evropsko tožistvo naj bi oblikovali na podlagi Eurojusta, ki tudi deluje kolegijalno. To so razlogi, po našem mnenju, ki so pomembni, zaradi katerih bi morali imeti to. Potem tretje vprašanje tu gre za imenovanje in status eh, člana Evropskega tožilstva, tu se mi zdi, da moramo črpati na vdih iz rešitev sodnika in odvetnika Evropskega sodišča. Seveda mora imeti tu jamstva glede neodvisnosti, glede kompatibilnosti, imunitete, tu je treba izpolnjevati tudi zahtevane pogoje za pravne funkcije sodnika ali toživca, glede na nacionalno prav držav člen, seveda je tu treba upravičiti z dolgimi izkušnjami. In končno imamo tu še četrto vprašanje ki se nanaša na pravo, ki se uporablja v Evropskem tožistvu. Tu bo treba izbirati, gre za občutljive izbire, gre za postavnje, ki je treba izvajati. Najbolj realna možnost je, da najbolj pogosto, koliko sta upoštevamo nacionalno pravo držav članic, kjer bomo imeli realizirane preiskave in ko gre za presojanje sodbe držav članic, kjer ne bi imeli dosjeje. Potem, kar zadeva inkriminiranje in sankcije, progresivno približevanje potrebujemo, zato bi se izognili najugodnejši izbiri sodiš po Evropski uniji, ko gre za izbiro jurisdikcije, recimo. Če govorimo o takšni kazni, tu gre za določenje minimalnih skupnih pravil pri kazni, ko gre za kazni in sankcije, ko gre za hujše oblike kaznjivih dejanj čezmejno dimenzijo, to je predvidno v členu 83. Potem imamo le še minutko. Še, še pete, zadnje vprašanje, gospod eh, predsednik, eh, vem, da nimam veliko časa več. Sicer ta pravosodna kontrola. Tukaj naj podam en primer. Lahko pride do neravnotežje ter pa škode za to pravosodje na evropski ravni, če ne bi bilo mogoče vložiti pravnega sredstva pred sodišče države članice, kajti to na koncu lahko privede do obsodbe ali pa morda tudi ne. Toliko z moje strani in seveda sem tukaj na voljo tudi za dodatna vprašanja eh, kolegicam in kolegom. Hvala. Hvala lepa, gospod Karmali. Uh, Do 12.30 imamo še čas danes do povdne, zato prosim, če ima vsak po 10 minutno predstavitev, tako da lahko potem imamo še par vprašanj, pa pripomp tudi evropskih in trepa nacionalnih poslancev. Sedaj naslednja je gospod naš Klausen eh, v imenu Eurojusta. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanke in poslanci evropskega ter nacionalnih parlamentov. Najprej bi se rada upravičila. Gospod Karls Zajem bi moral biti tukaj, nažalost ni mogel priti, zato me je prosil, če ga lahko nadomestim. Se bom poskušala držati tega časa 10 minut. No, ampak vseeno to bo precej težko, kajti sedaj razpravljamo o zelo obsežnih temah in lahko bi napisali cele knjige o tem, kaj bi lahko izboljšali pri pravosodnem sodelovanju. Medsebojno priznavanje so ter pa dodatni koraki pri uveljavljanju tega sistema je temeljni kamen za pravosodje pri kazenskem pravu v skladu z Lizbonsko pogodbo. Prav tako moramo k temu dodati še dodatno delo k krepitvi postopkovnih pravic. Vse to temelji na medsebojnem zaupanju sodnikov, toživcev, vseh tistih, ki se s tem ukvarjajo. Medsebojno si mora zaupati in zaupati v pravosodne sisteme enega in drugega. Prav tako smo slišali tudi že nekaj o skupnih preiskovalnih enotah in pa o tem, kako se te lotijo čezmenjega kriminala ter pa hudodelskih združb, ki delujejo na čezmenji ravni. Na skupne preiskovalne enote so sveda predvsej drage. Financiranje teh enot je zato izjemno ključnega pomena. Eurojust je uspešno financiral skupne preiskovalne enote v zadnjih petih letih. Naši pravosodni organi toživci te pa sodniki so izkazali veliko zaupanja tem enotam. Ugotovili smo tudi to, kako tem enotam čim bolje pomagati, ter pa kako jih čim bolj učinkovito financirati. Zato ima tukaj pravzaprav tudi žel, um, seznam želja za vas. Tudi glede na to, kaj se sedaj pripravlja pri uredbi o Eurojustu kot prva želja, gospod in gospodje, Eurojust želi, da bi bilo v besedilu uredbe jasno zapisano to, da je financiranje skupnih preiskovalnih enot ena izmed eh, nalog Eurojusta. Vloga Eurojusta pri financiranju teh eh, skupnih enot mora biti bolj utrjena. Medsebojno zaupanje vseh, ki se ukvarjajo s tem področjem kot je bilo že večkrat omenjeno, je nekaj izjemno ključnega za učinkovito ter izvedljivo sodelovanje pri kazensko-pravnih zadevah. Usposabljanje je tudi treba še okrepiti, prav tako treba še okrepiti skupno usposabljanje. Enako velja tudi to, da Evropska pravosodna mreža ter pa Eurojust lahko bolje skupaj sodelujo, skupaj lahko gradimo to medsebojno zaupanje. Kaj pa prednostne naloge z vedika Erojusta? Kaj bi morali obravnavati v prihajajočem predlogu uredbe o Erojustu? Če in 85 pogodbe o delovanju Evropske unije določa koordinacijo, to je glavna naloga Erojusta. Kaj pa Eurovis potrebuje za to, da lahko upravlja to funkcijo? Kot prvo informacije potrebujemo. Informacije o čezmenih kriminalnih dejavnostih ter pa o preiskavah s tem v zvezi. To je moja druga želja, na tem se znamo želja za vas, gospod in gospodje. Prosim, poskrbite za to, da bo besedilo uredbe o revistu tako, da bomo dejansko prejeli te informacije, ki sem jih ravno kar navedla. Tako bomo lahko povečali evropsko razsežnost. To pomeni, da smo lahko proaktivni pri svojem delu, tako da ni treba vedno čakati na to, da pravosodni organi dajo na nas zahtevo za pomoč. Lahko avtonomno in proaktivno sprememo odločitev in navežemo stik z njimi in lahko proaktivno ponudimo pomoč. Tako da dejansko ta evropska razsežnost pri čezmene kriminalu je ustrezno obravnavana in vključena. Sedaj imamo še 13. člen trenutnega sklepa o Eurojustu. No, to je sicer zagotovljeno že v tem 13. členu, ampak vse države tega niso izvajale. Uveljavljanje je nekoliko počasno. To se kaže tudi v trenutnem medsebojnem ocenovanju. Prav tako moramo še ukrepiti svoje vezi z Europolom. Tudi od Europola mora Eurojust pridobiti vse ustrezne informacije. Enako sveda velja tudi za OLAF. Sedaj pa ponovno moja prva želja, skupni preiskovalne enote ter pa financiranje teh. To je izjemno pomembno. Potem dodatna poblastila, poblastila in pa dodatna poblastila nacionalnim enotam, to je gotovo polemično vprašanje. Trenutne razmere so take, da so poblastila med nacionalnimi predstavniki zelo, zelo raznolika in to gotovo ni najbolj idealno v preteklosti smo se že soočali s primeri, ko smo imeli težave zaradi trenutnih omejitev poblastil nacionalnim organom. No, EU institucije seveda ter pa politiki se morajo odločiti o tem, ali je treba Eurojustu podeliti dodatna poblastila ali ne. Naprimer, sprožitev preiskav ali pa razreševanje kolizij med pristojnostmi in podobno če menite, da je treba evroistu dati ta dodatna pooblastila, potem je treba upoštevati več dodatnih vprašanj. Naprimer, kakšna pravna sredstva se lahko loži proti zavezujočim odločitvam evroista, naprimer, potem vsebinski merila za sodbe o koliziji predpisov, potem nadaljna odločitev glede posamečne sodbe. Prav tako je treba upoštevati to, kako to vpliva naprimer na možnost ter pa zakonitost, kar pomeni po drugi strani obvezen pregon. Tukaj se potem še druga vprašanja. Ampak zaenkrat pa ne povem, da bo ta predlog komisije tudi predvideval parlamentarni nadzor Eurojusta, kot veste. Eurojust pozdravlja to, da se bo tudi Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti bolj vključil v to ocenevanje dejavnosti Eurojusta. Po našem mnenju je vključitev Evropska parlamenta skupaj s nacionalnimi parlamenti nekaj, kar bo okrepilo demokratično odgovornost eh, Eurojusta. To bo tudi dodatno razvilo odnos med Eurojustom ter Evropskim parlamentom ter nacionalnimi parlamenti sveda. Kaj bi bilo treba ocenevati? Ocenevanje se mora nanašati po našem mnenju predvsem, to je težka beseda, možnost heroista, ali lahko ta upravlja svoje naloge in doseže svoje cilje. Še posebno, ali dejansko smo učinkoviti, ali smo stroškovno učinkoviti predvsem. Neodvisnost heroista ter operativno delo pri posamečnih primerjih je nekaj, kar moramo nujno ohraniti evalvacija se zato ne sme nanašati na same um, ukrepe ter pa odločitve pri operativnih um, primerjih z um, kazensko pravnega področja pri kazenskih preiskavah. Kako bi lahko potekala ta evalvacija, kot je že povedala komisarka Mastoma, tukaj um, je gotovo odločitev v vaših uh, rokah, vi se morate organizirati, mi tukaj nijo kakšnega posebnega mnenja o tem, ampak po našem mnenju je pomembno to, da imamo eno evalvacijo med vsemi institucijami in vsemi akteri. Tako da ne bo na koncu kakšnih podvajanj takšnih evalvacij, ter pa, kar je še hujše, morda kakšnih večjih razhajanj med rezultati, tako da bi imeli protislove rezultate. Tega si gotovo ne želimo, zato naj v našem menu povem, da bi morali imeti enotno evalvacijo. Pa še nekaj glede Evropskega tožilskega urada, kot je že povedala gospa Karamale, Evropski tožilski urad ter pa Eurojust bi morala gotovo sodelovati skupaj. Te dejavnosti bi se morale medsebojno dopolnjevati, se usklajevati ter medsebojno bi se morale pomagati. Prav tako bi lahko dosegli tudi določene sinergije. To seveda velja, če v tožilskem uradu ne bodo sodelovali vse države članice. Včasih um, bodo kakšne tudi izven tega urada in pri tem bi, bi potem lahko Eurojust pomagal pri koordinaciji tega Evropskega tožilskega urada med um, tem uradom ter pa državami, ki v uradu ne bodo sodelovali. Pa še nekaj, člen 86 predvideva to, da bi morali tožilski urad ustanoviti ustanovili na podlagi Eurojusta, lahko bi gradili na administrativnih zmogljivostih, ki jih že imamo v Eurojustu in lahko bi morda imeli celo skupne prostore, um, torej prostore med tožilskim uradom ter pa Eurojustom. Hvala lepa za to predstavitev meno Eurojusta, gospa Marshall Klausen, sedaj pa še predstavnik Olafa. Generalni direktor Giovanni Kessler, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani poslanki in poslanci nacionalnih parlamentov, Evropskega parlamenta. Hvala lepa za to priložnost, za to, da vam lahko povem par besed o našem delu, delu Evropske komisije, glede vzpostavitve Evropskega tožilskega urada glede Olaf, kot tudi glede za pravosodje, tudi sodelujeta pri tej pripravi, komisarka Reding ter pa komisar Šemeta sodelujeta pri tem. Sedaj smo že kar v napredni fazi dela in sedaj čakamo na končno dobritev v kolegiju komisarjev in sicer v naslednjih tednih ali pa morda mesecih, recimo. Nikoli se ne ve do samega konca, kdaj bo to sprejeto. Ampak bom rekel par mesecev do konca tega leta, recimo kark malo. Sedaj pa naše mnenje. Kot prvo, treba vedeti, kakšna je bila izhodišča točka, kakšne so bile predpostavke tožilskega urada ne bomo ustanovili samo zato, ker je to omenjeno v pogodbi. Ne, tukaj so še druge stvari. Kot prvo, treba je priznati, to bom poskušal biti kar se takratek, bom kar zelo odkrit. Treba je priznati to, da trenutna struktura, s katero se soočamo, trenutna struktura za to, kako se lotevamo čezmenega kriminala, ter pa še posebej finančnega kriminala, kot naprimer korupcija, goljofije in podobno, je nekaj, kar gotovo ni primerno. To torej, je sistem iz 19. stoletja, temelji na zornem kotu države članice. Vsaka država se pač eh, znotraj svojih eh, meja, znotraj svojih pristojnosti, loteva tega problema. To počne s svojimi nacionalnimi uradi in agencijami. Kot če bi bili to samo nacionalni problemi, kriminal v nacionalni državi. No, morda je bilo tako v 19. stoletju, sedaj pa je stvar precej drugačna. Tudi iz naših izkušenj v Olafu vidimo, da so te oblike kriminala vedno bolj čezmejne narave, praktično morda celo vedno čezmejne narave, ampak jih pa obravnavamo z nacionalnega zornega kota. To pomeni, da je to precej um, omejena, razdrobljena perspektiva. Nacionalni tožilski uradi, pravosodni organi se tukaj tega problema lotevajo na nacionalni način, ampak po drugi strani je to mednarodni fenomen, kar pomeni, da nimamo pred seboj celotne široke slike ne vidimo, kakšna je sploh celotna slika določenega kaznjivega dejanja oziroma kriminala. Potem včasih, ja, vidimo samo določen del kaznjivega dejanja kriminala, drugih pa ne in potem vidiš, da se pojavljajo še drugi, morda drugi v drugih državah. In potem imamo tukaj um, mednarodno sodelovanje. To je sveda dobro, ampak še vedno je to mednarodno, torej zač, začne se v eni državi. Mednarodno sodelovanje še vedno, kot rečeno, tudi temelji na sistemu iz 19. stoletja. Medsebojna pravna pomoč, sporozumljen in podobno. Ja, sveda smo to izboljševali, izboljševali vse do Eurojusta na koncu. Ampak še vedno nismo tukaj. To še ni dovolj. Evropski tošilski urad bi bil nasleden korak. Tako da bi se lahko lotili teh vrst kriminala. Ne samo z nacionalnega zornega kota, mednarodnega, ampak dejansko evropskega zornega kota. To je dejansko problem celotnega območja EU. Ne moreš se tega loteti, sam, lotevati samo z nacionalnega um, stališča. Potrebuješ nek evropski urad za to. To kot prvo. Kako se sploh želimo lotiti tega problema? Kako želimo to reševati? Evropski urad, no, že v samem imenu piše, da je to ura, urad, gospa Kramanli, vse vemo, kako je z modelom kolegija in pa s kolegijalnostjo. Kot ste že omenili, ja, bomo seveda govorili tudi o tem, takoj ko bo predlog predložen v svetu med državami članicami, bo potem govora tudi med nacionalnimi parlamenti, ter pa tudi v Evropskem parlamentu bo govora o tem. Ampak trenutno v nobeni evropski državi nimamo tožilskega urada, ki bi temeljil na konceptu kolegija. Noben evropski tožilec ni nekaj, kar bi sledilo konceptu kolegija. To je urad, ne pa kolegi. Kolegi je sicer odličen za krepitev mednarodnega sodelovanja, ne pa za to. Izključno kolegijalni model je nezdružljiv samim pojmom urada, po našem mnenju. Kot drugo, koncept kolegija je čisto redo pri Eurojustu, to pomeni pri mednarodnem sodelovanju, ampak to pa ni združljivo z konceptom neodvisnosti evropskega javnega toživca. Z razliko od Eurojusta ta tožilski urad ni sestavljen iz nacionalnih predstavnikov, ki bi jih imenovali nacionalni organi. To je urad in mora biti tudi samostojen. Kakšen je naš model, če na kratko po samem? Tu ne gre za kakšno hobotnico z glavo v Bruslu in potem z lovkami po celotnih um, EU državah članicah. Ne, to je decentraliziran model, to je integrativen model, to je urad, sestavljen iz tožilcev, ampak centralen, majhen centralni urad eh, z močjo koordinacije pa je nekje druge. In tožilci iz držav članic pri tem sodelujejo. Sami nacionalni tožilski uradi v držav članicah bi te imenovali in oni bi potem upravljali svoje delo v države članice. To je povezovanje že obstoječih nacionalnih tožilskih uradov z neko koordinacijsko točko. Torej, vključevanje teh nacionalnih organov v koordinacijsko točko. V, ne vem, Bruslju, v Luksemburgu, v Rimu, kjerkoli že to bo. To bo nek osrednji urad. Omogočamo jim skupno delo. Kaj pa je glavna prednost takšnega skupnega Evropskega tožilskega urada? Seveda ena stvar je to, da imamo evropski pogled, evropsko vizijo. Prav tako pa je dodatna prednost tudi to, da bi prvič dejansko izvajali evropski prostor na področju pravosodja. To se nanaša tudi na štokonski program, ampak gledajte, tega zaenkrat še ni bilo. Tokrat bi prvič v zgodovini, če bomo uspeli to vzpostaviti, prvič v zgodovini bi s tem Evropskim tožilskim uradom dejansko premakali samo vprašanje medsebune pravne pomoči. Šli bi dlje. To ne bi bilo več samo mednarodno sodelovanje. Če danes nek tožilec um, iz Severne Italije, kar je blizu Avstrije, torej, um, želi pridobiti dokazno kredivo od avstrijskega kolega, mora začeti ta postopek medsebune pravne pomoči. Še danes je tako. Mora sprožiti takšen postopek, morda celo vključiti Eurojust v Hagu za to, da pridobite dokaze. Ampak pri Evropskem tožilskem uradu, v prihodnosti pa bi imeli italijanskega, avstrijskega, nemškega, francoskega tožilca, ampak bili pa del istega urada, EPA, torej tega tožilskega urada. To sodelovanje ne bo več mednarodno sodelovanje med narodi, med državami, ampak znotraj istega urada. Zato bi torej šli korak naprej. Ne bi več potrebovali te medsebojne pravne pomoči in to bi prineslo velike prednosti. Kot prvo, ne bi po nepotrebnem izgubljali časa, bili bi predvsej bolj učinkoviti in smotrni. No, in to je to, mora se da zaključiti. Še samo par besed o pristojnostih. Pristojno, um, predlog komisije se bo predvsem nanašal na pristojnosti tega urada. Predvsem um, glede zaščite finančnih interesov. To bo prva točka. Ne vemo, če se bodo države ravno strinjali, ne vemo, če bo doseženo soglasje. Najprej bomo začeli tukaj. Potem pa se bo, upamo, pridružilo še več držav EPO. In še nekaj za konec. Kako želimo dograditi ta urad, ga izpopolniti, tako, da bomo predvsem uporabljali že obstoječe vire in sredstva, ki že obstajajo. Tako, da bi jih združili, tako, da bomo imeli urad, ki ne bo pomenil dodatnih stroškov. Kajti, če bomo sedaj želeli dodatna sredstva, potem gotovo ne bomo dobili tega urada, vsaj ne v doglednem času. Ta urad bo predvsem uporabljal že obstoječe človeške finančne vire, Eurojusta, Olafa in tudi nacionalnih organov, ko gre za določene pristojnosti nacionalnih uradov. Hvala lepa za to priložnost in seveda, če imate kakšno vprašanje, prosim, kar povete. Right, right. Bilo res odlično, res točno 10 minut. Sedaj pa gospod Holger. European Criminal Bar Association, torej kazenski toživci. No in kot rečeno, ta tožilski rad bi bil res nekaj popolnoma novega. Prvič bi Evropska unija dejansko uspešno sodelovala in privedla pred sodišča tiste, ki so odgovorni za resne oblike čezmenega kriminala. Tudi kazensko pravo EU te oblike kriminala določa kot take. Prosim, gospod Mat, hvala lepa. No, težko je komentirati predloge, ki jih še ne poznamo. Se bom zato kar se da potrudil, da bom čim bolj uspešen pri tem komentiranju. No, bolj ali manj smo informirani o tem, kakšen je ta predlog. Morda je tukaj kolega bolje informiran, kot je delal Olafu. No, ampak mislim, da je v vašem interesu, da se res osredotočim na evropski tožilski urad. Kot prvo, naša organizacija ECBA je edina organizacija na tem področju v Evropi, okoli 35 do 40 evropskih držav predstavljamo tudi vse članice Evropske unije. sledimo vsem primerom na področju kazenskega prava v Evropski uniji. Sodelujemo na sestankih strokovnjakov, komentiramo te dokumente in tako dalje. Sedaj moram komentirati um, to, kar je včeraj povedal gospod Libe, um, torej dostop do odvetnika. To je bila zgodovinska odločitev odbora Libe. Uh, nažalost, čisto vsi naši predloge niso bili sicer vključeni, ampak vseeno smo vendarle zelo veseli tega zgodovinskega koraka. To se nanaša tudi na časovnico, tudi časovnica je del štokolanskega programa s tem v zvezi. In moram reči, da je bil to zelo pomemben korak k temu, da promoviramo ter tudi zaščitimo temeljne svoboščine evropskih državljanov. tukaj bi se še sploh rad zahvalil pročevalki Ani Antonesku, pročevalki parlamenta za zelo trdo delo, za zelo diplomatski pristop ter pa tudi odlično razumevanje teh odprtih vprašanj, ki so bile bistvo pogajan. Gospod in gospodje, glavni predloge Evropske komisije. ki se nanašajo na Evropski tožilski urad, so še vedno odprti dokumenti. Še vedno ni jasno, kakšna bo institucionalna struktura. To naj bi bil decentraliziran urad, eh, ki bi zagotavljal predvsem koordinacijo tožilcev na evropski ravni, tudi v povezavi z um, Eurojustom, treba Olafom. Tukaj je potem še pravosodna kontrola, politična, politični nadzor ter pa to, kakšne so razlike med preiskovanimi proceduralnimi predpisi med državami članicami. Štirinajst političnih načel bi rad tukaj spostavil. To smo izpostavili pri nas v ECBA. Podali smo te 14 načel tudi z drugimi. Se pogovarjamo o tem z različnimi združenji pravnikov, naprimer združenjem iz Nemčije. Tudi oni so podali svoje predpogoje izjave s tem v zvezi. Sedaj pa predstavim 14 glavnih političnih eh, načel. Kot prvo, zadostno dokazno okradivo za to, da dejansko potrebujemo ta Evropski tožilski urad. Giovanni Kessler seveda meni, da je to že vnaprej nujno, ampak potrebujemo neke politične dokaze in sedaj pozivam vas, da me pripričate o tem, da pripričate vse o tem, kakšni so dokazi za to, da potrebujemo takšen tožilski urad. Kot drugo, moramo imeti tukaj omejitev na primere, kjer države članice same ne morejo preganjati teh eh, oblik kriminala. To je dopolnevanje. In potem še primeri, kjer dejansko lahko to povežete s sorazmernostjo. Tudi v skladu z 86. členom pogodbe. Uh, nacionalna pooblastila ter pa pravice posameznikov so pomembne, potem tudi postopkovne varovalke ter tudi dostop do odvetnika ter pa dostop do pravne pomoči. Vse to so stvari, ki jih je treba uskladiti v ravnotežju. To so bile tudi žele Eurojusta. Treba je zagotoviti temeljne svoboščine in ta pravna pomoč je gotovo eden izmed eh, temeljev za takšno delovanje, tudi delovanje tržiskih urada. Tudi varvalke za delovanje tržiskih urada mora biti res eh, na zelo visoki ravni. Tukaj imamo minimalne standarde, ampak tudi tukaj moramo torej, doseči enakopravnost in tudi zaupanje ter pa medsebojno priznavanje v to bodočno institucijo, ki bi jo lahko, torej, lahko vzpostavili v bližnji prihodnosti. Potem zbiranje dokazov. Tudi v času pred preiskavo je treba to poštevati, to je nekoliko bolj sivo območje in to je pomembno tudi glede Eh, tega, kako nekateri želijo poiskati najbolj ugodne pravne sisteme. Tudi to je nevarnost in tega se moramo zavedati. Potem učinkovita, učinkovit uh, eh, presodni nadzor. Imamo Evropsko ter pa nacionalna sodišča. Mislim, da tukaj ne moramo dopustiti kakršnekoli prisilnih ukrepov, uh, lahko se zgodi, da se tukaj pojavijo tudi določene negativne odločitve glede nekaterih prisilnih ukrepov. Potem sedna točka. Tu gre za koordinacijo nacionalnih pristojnosti in evropskih pristojnosti. Tu gre za odnos eh, med uradom toživstva med Evrop in Europolom, Olafom in Eurojustom. Potem osma točka politični in demokratični nadzor oziroma v navezavi na neodvisnost eh, Evropskega javnega toživstva, potem pa še vprašanja odgovornosti. Potem je tu še hierarhija med eh, nacionalnimi pristojnostmi in evropskimi pristojnostmi. To so mm, vprašanja, ki se dotikajo pravosodnega vsakdana. Zanimivo bo videti mm, rešitev, ki bo predložena v predlogu uredbe komisije. Potem deseta točka. Tu so konflikti pravne priso, pristojnosti in um, načelo ne bis in idem. Potem enajsta točka. Tu gre za vprašanje pristojnosti v mešanih primerih, mixed cases, ko gre za um, kombinirana kazniva dejanja. Zavedati se je treba, da se Evropski urad tožilstva osredotoča na pregon um, kaznivih dejanj, ki se nanašajo predvsem na zagotavljanje finančnih interesov Unije. Potem 12. točka, to je potreba po pravilih uh, pregona in uh, privedbe pred sodiščo. Potem je tu še pravni pregled in ustrezna pravila sredstva tem bi želeli zmanjšati iskanje najugodnejših pravnih sistemov, kar ni v interesu korektnega izvajanja postopka. Potem 13. točka. Mehanizmi so, ki so zelo pomembni za pregon strani Evropskega javnega tožilstva. To je pomembno. Potem 14. točka. Dostop do tolmaških in storitev in prevodnih storitev. Tudi to je pomembno v okviru zagotavljanja dela urada. Če si pogledamo torej te točke, opazimo, da obstaja potreba po pravnem, pravno zavezujočem postopku, vključno s katalogom pravic um, za jav, Evropsko javno tožilstvo v skladu z 86. členom tretjim odstavkom. In ta postopkovna pravila EPA, urada javnega toživstva, morajo vključevati ne le klasične procesne varovalke, temveč morajo konkretno osebovati pravila za pravno pomoč, ki bi jih moral urad Evropskega javnega toživca spoštovati. To je moja izjava. Na kratko, najlepša hvala. Hvala, gospod Matt. Žal vas moramo opozoriti na način našega dela. Zadeve so takšne, kot so. Tolmači so z nami do 12.30. Imamo seznam govorcev, ki ni najbolj kratek, tako da bi vas res prosil, da se potrudite, da podate svoje mnenje v minutki ali dveh, drugače nam ne bo uspelo, da bi si še v drugem krogu, da bi v drugem krogu prisluhnili tudi odzivom. Uh, naših govorcev. Ob 12.30 bodo tolmači ušli in ostane nam samo še angliščina. Tako da začnimo z gospodom Albrechtom, predstavnikom Evropskega parlamenta. Poskusite spregovoriti v eni minuti. Najlepša hvala, poskušal bom biti kratek. Izpostavil bom vprašanje Evropskega javnega toživstva. Mislim, da je ključna točka za vzpostavitev urada Evropskega javnega toživstva ta, da je treba zagotoviti zaupanje držav članic v predstavnike Evropskega javnega toživstva in tudi zaupanje državljanov in poslancev Evropskega parlamenta. Trenutno še ne vem, kako bi zadeve delovale, predvsem v navezavi na OLAF. Mislim, da bi morali zagotoviti sistem predlega pregleda, kot ga imamo za OLAF in to predvideva tudi 86. člen pogodb. Treba je zagotoviti skupni postopek, skupne standarde, močno zavezenost k spoštovanju procesnih standardov pri delu Evropskega javnega toživstva in pri delu v državah članicah. Mislim, da je zelo pomembno, da kolegi tu, torej mi v Evropskem parlamentu, zelo natančno preučimo predlog komisije. Mislim, da hitri postopek eh, tu ne bi bil prete, pome, primeran. Gre za pomemben predlog in ne smemo se prenagliti. Gre za vzpostavljanje zaupanja in za vzpostavitev eh, tesnejšega sodelovanja s pristojnim organi držav članic. Mislim, da je bila moja izjava dokaj jasna. Hvala. Zdaj pa gospod Mikkelsen z Norveške. Oziroma se popravlja predsednik gospa Mikkelsen. Izvolite. Najlepša hvala Evropskemu parlamentu, da ste nas eh, povabili in tudi kot predstavnike nacionalnih eh, parlamentov. Dnevni red pokriva zelo pomembna vprašanja. Pravosodno sodelovanje v Evropski uniji je zelo pomembno in tu bi eh, izpostavila vprašanja hudih uh, kaznevih dejanj. Ko gre naprimer za storilce hudih kaznevih dejanj, se umaknejo in gredo v drugo državo članico tako rekoč tam skrijejo. Obstajajo nekateri dvostranski dogovori, ti pa vedno ne zagotavljajo, da bi bili osumljenci privedeni pred sodišči. Ne olajšujejo življenja. Osumljenec oziroma storilec kaznivega dejanja se naprimer zateče v državo članico, kjer nimamo dogovora o izročitvi in zaradi tega prihaja do neprimernih rešitev. Naprimer, Leta 2008 je bila norveška državljanka posiljena v Londonu. Izdali smo zaprositev za izročilo jemenska državljana, ki je potem odšel v lastno državo, se tam skril. In med Jemenom in uh, Združenim kraljestvom ni podpisan spogo, pod dogovor o izročitvi, tako da ga eh, jemensko pravo pravzaprav ščiti. Pozvali bi vas, da razmislite o vzpostavitvi neodvisnega mednarodnega um, urada, ki bi pomagal državam članicam pri reševanju takšnih eh, resnih um, kaznjivih eh, dejanj. Poleg tega smo slišali tudi pozive, da bi mednarodno kazensko sodišče lahko sodelovalo pri spostoviti takega neodvisnega urada. Pri čezmejnih kaznjivih dejanjih dejanjih eh, je treba izpostaviti takšno vprašanje. Tudi v sestanku z OSCE in PHJA sem eh, izpostavila to vprašanje. Razprava bi se morala nanašati tudi na to, kako bi lahko države članice sodelovale v primeru kazanskih eh, dejanj, ki se vključujejo tretje države. Sedaj pa še predstavniki Italije. Izvolite. Brevissimo, dunque perplessità di ordine politico. Najlepša hvala, predsednik, čisto kratek bom. Nimam nikakršnih političnih pridržkov, pač pa praktične glede Evropskega javnega toživstva. Mislim, da bi bilo to prvič, da bi urad javnega toživstva deloval. Uh, na podlagi sod, pravne podlage. Tako da je treba natančno pretehtati, kakšna bo porazdelitev nalog in kakšne bodo pristojnosti urada. S tem želim povedati, da trenutno še ne razumemo najbolje, kako bi javno toživstvo izvajalo svoje pristojnosti. Bi šlo za izključno pristojnost ali bi šlo za sodelovanje z nacionalnimi uradi javnega toživstva če bi bilo tako, kot sem omenil v slednjem primeru, bi lahko prišlo do olajšanja dela nacionalnih uh, uradov. Evropski javni tožilec bi tole uskrajeval delo med uh, nacionalnimi uradi. Če do tega ne bi prišlo, pa mislim, da dela toživca, javnega evropskega tožilca ne bi mogli imati resno. Treba bi bilo torej zagotoviti spoštovanje um, kriterijev. Um, ki veljajo na področju pravosodja, treba bi bilo upoštevati vsebinsko stvarno in procesno pravo. Torej. To so ključni elementi, ki bodo odločilni glede na primer predhodnih preiskav. Ne želimo, da bi zahtev, zadeve postale preveč zapletene, da bi prišlo do težav pri odločanju do tega, kateri urad ima prednost pri obravnavi določene zadeve. Ko govorimo o čezmejnem kriminalu, seveda govorimo o zelo težavnem vprašanju. Ta kazniva dejanja se dogajajo v več kot eni državi članici. Treba bilo ugotoviti, kdo ima primarno pristojnost v pravnem smislu. Potem bi se lahko zastavilo tudi vprašanje uporabe prava, torej katero pravo se uporabi v primeru, da je prišlo naprimer do kršitve pravic nekega državljana. Tu gre za različne scenarije, ki bi se lahko odvili zaradi različnih nacionalnih pravih ureditev, pa tudi zaradi težav odločanja o pristojnosti posameznih uradov. To bi bilo verjetno težko reževati v primerih, ko so v zadevo vključene številne države članice. Poleg tega bi urad Evropskega javnega toživstva deloval v evropskem okviru in bi sam izvajal um, predhodne preiskave in jih upravljal iz centralnega evropskega urada. Predhodne preiskave bi morale biti usklajene z nacionalnimi postopki, kar pa bo v praksi težko izvedljivo. Treba je za, namreč upoštevati nekatera jamstva in pravice, ki veljajo za uh, osebe, ki so predmet preiskave. V Italiji obstajajo pravila, ki niso najbolj enostavna. Potem imamo v ustavi 111. člen. Ta govori čisto naš, natančno o tem, kako se takšne preiskave lahko opravljajo in kakšne so omejitve. Predsednik prekenja, rad bi vas opomnil, da morate paziti na čas, poleg tega bo na voljo tudi kosilo v kratkem. Ob 12.30 ne bo več. Um, tolmačenje. Sedaj pa dajem besedo gospodu Van Kostenu za nizozemsko. Najlepša hvala, predsednik. Obljubljam, da bom kratek. Rad bi se zahvalil tistim, ki so podali predstavitve. Hvala za zelo natančen pogled v to temo. Ko gre za urad Evropskega javnega toživstva, se zastavlja vprašanje, kako naprej. od nizozemskim kolegov sem dobil občutek, da niso vsi najbolj navdušeni nad idejo urada javnega toživstva na evropski ravni. Ko bo urad EPO torej vzpostavljen, kako bomo zagotovili, da se ne bo začel ukvarjati s preveč nalogami, ki bi šle izvan njegovega osnovnega mandata. Morda bi nam lahko gospod Kessler to osvetlil. Uh, Hvala, sedaj pa gospod Kales z Polske. Najlepša hvala, predsednik. Gre za zelo aktualno vprašanje, o katerem danes razpravljamo. Ključna vprašanja, ki se zastavljajo, pa so, ali bo Urad Evropskega javnega tožilstva jamčil pravno zaščito, ali pa bo njegov namen tudi ta, da lahko začne preiskave in jih tudi izvaja. Mislim, da je to glavno vprašanje. Sam sem vključen v revizijo polskega pravosodnega sistema in mislim, da bi se v tem kontekstu morali osredotočiti tudi na pravno zaščito. Policija zbira dokaze in eh, toživstvo se na to odloči, ali bo sprožilo preiskavo ali ne. ob povečanju pristojnosti Evropskih, Evropske unije mislim, da bi bil to edini smiselni pristop. Hvala, sedaj pa predstavnica Združenega kraljestva. Najlepša hvala kot predstavnica Lordske zbornice in um, članica odbora za um, pravice potrošnikov in pravosodje. Upam, da bomo ostali del Eurojusta, kljub eh, možnosti nesodelovanja v skladu 36. členom PDEU na področju pravosodja. Zanima nas zaščita državljanov in spoštovanje prava, stališča Združnega kraljestva in Evropske unije kot cel, celote. Torej, ureditve pregleda bi morali določati parlamenti sami, ne bi smeli biti predmet evropske zakonodaje ampak parlamentarni nadzor Eurojusta ne bi smel eh, pokrivati zahtev glede zagotavljanja informacij o operativnih eh, potekih. Potem glede sistemov in mehanizmov, ki se predlagajo, zagovarjamo vzpostavitev skupnih preiskovalnih enot. Kar pa se tiče Urada Evropskega javnega tožilstva, še nismo podali mnenja in eh, vlada Združenega kraljestva je zaenkrat proti, vsekakor pa bo to predmet referenduma. Hvala, sedaj pa gospod Vahijani za Grčijo. Projdere. Miš... Najlepša hvala, predsednik. Strinjam se s pripombami, ki so jih podali govorci. Institut Evropskega javnega toživstva bi bil velik korak naprej. Tako bi lahko okrepili pravosodje v skupnem evropskem območju. Ne vem, kako bo sistem deloval, ali bomo imeli sistem rotacije pri samem uradu, torej ali bomo imeli nacionalne toživce, ki bodo uh, neposredno sodelovali z Evropskim javnim tožistom ali bodo zadeve kako drugače. Če bi lahko zagotovili neposredno sodelovanje nacionalnih predstavnikov z Evropskim tožilstvom, mislim, da bi to zmanjšalo stroške in zagotovilo večjo očikovitost. Poleg tega, ko gre za kriminalna dejanja, ki nasprotujejo inter, finančnim interesom Evropske unije. Tu mislim, da bi bilo smiselno izoblikovati seznam kaznjivih dejanj, ki so relevantna. To bi bil pomemben prvi korak. Hvala. Hvala. Naj vas opomnim, da seveda delamo tudi na zaščiti finančnih interesov Evropske unije prek kazanskega prava. Oblikujemo predlog uh, in številne opredelitve kriminalnih dejanj, ki naj bi bila v tem kontekstu vključena, pa tudi sankcij in minimalnih standardov za vse države članice. Na tem vsekakor delamo. Sedaj pa gospod Sensburg iz Nemčije. Izvolite. Najlepša hvala predsednik, najlepša hvala tudi vsem eh, nacionalnih predstavnikom. Eh, ki so danes prišli v parlament in hvala, da so zgotovili to melmačanje. Naj, naj pohvalim tudi okrepitev sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in vašim uh, domom. To je treba pozdraviti, čeprav pri 86. členu PDEU gre za izključno kompetenco. Tu so številni menji primeri, o katerih lahko razpravljamo o subsidijarnosti. Naša vlada seveda ne zanika oziroma ne odvrača vseh predlogov, bo pa natančno preučila vse vidike predloženih predlogov. Gospod Albreh je izpostavil vidike in ureditev 86. člena pogodbe gov govora je o subsidijarnosti in uh, naj vas upomnim, da v tem kontekstu ni izrecno napisano, da lahko o subsidijarnosti razgrabljamo neposredno, nujno ravno pri kazenskopravnih zadevah. Samo toliko odgovor gospodu Albrehtu. Potem, glede legitimnosti Evropskega javnega toživstva, mislim, da gre tu za čisto drugačno legitimnost, kakor pri nacionalnih javnih toživstvih. Tu se pa zastavljajo številna podrobna vprašanja. Kakšne bodo pooblastila eh, tega toživstva v primerjavi s pristojnostmi nacionalnih toživstav. Poleg tega se bo zastavljalo vprašanje, kako bo s koordinacijo, ustrezno koordinacijo dela med toživstvom in policijo. To je nujno potrebno zagotoviti, če želimo zagotoviti dobro delovanje toživstva in policije. Še nekaj točk, samo minutko. Potem eh, je to vprašanje kompleksnih. Um, pravnih okoliščin, kako bodo te ugotavljanje, kako bo naprimer glede postopkov, ko gre naprimer za prisluškovanje, za zbiranje podatkov. Tu so različne ureditve v državah članicah in eh, enakopravno harmonizirano sodelovanje na tem področju je težko zagotoviti. Poleg tega bi komisijo pozval oziroma opomnil, da bo subsidijarnost v osmih tednih zelo težko preučiti, glede na to, da se približuje poletni odmor. Hvala. Thank you all for having summarized your Najlepša hvala, da ste povzeli svoje pomisleke in mnenja. Enako velja tudi za govorce za govorniškim odrom. Vem, da so bila čisto konkretna vprašanja zastavljena, naprimer predstavnikom Eurojusta. Razumem, da bi nekateri izmed vas razi se odvali na čisto konkretna vprašanja, bi vas pa pozval, da ste kratki. Tolmači so nam očitno namenili pač par dodatnih minut, za kar se predsednik prijazno zahvaljuje. Tako da bi vas prosil, da če se le da, čisto na kratko pozamete svoje odgovore. Eh, ja, to je pomemben trenutek za Evropo, za vse države članice. Gre tudi za zaupanje držav članic, za jurisdikcijo. Tako da gremo preko Evropskega toživstva. Na nadnacionalno raven. Torej, ja, vprašanje kolegija, vračam se na to. Če imamo ambiciozen in realen pristop, lahko rečemo, da imamo enega evropskega toživca. To je res nerealno misliti tako, kajti politično gledano je daleč od tega, kar poznamo mi kot poslanci, praksni državljani. Prav tako pa to ni operativno, kajti konec koncev ni pravega zasidranja v državah. Kolegijalnost bi omogočila to zasidranje, tako da bi imeli vsa pooblastila toživca pri preiskavah. Treba je spomniti na to, to je ključnega pomena. Strinjam se z mneni poslancev, da se moramo res osredotočiti na načine organizacije in delovanja. To, kar pravi komisija, ni dovolj dobro. Nadaljevati moramo to sodelovanje, izmenjave med parlamenti, med Evropskim parlamentom, nacionalnim parlamentom, da bi imeli skupni predlog za komisijo. Hvala. Hvala. Pomembno je, da damo na voljo dovolj eh, časa za odgovor tudi gospodov Keslarju ali kolegov na desni, da se odzovete na pripome glede Urada Evropskega javnega toživstva. Hvala. Mislim, da se ne bom niti polotil tega, da bi vam odgovoril v eni minuti na vsa vaša vprašanja. Mislim, da niti ne pričakujete, da bom to lahko storil. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki ste podali svoje mnenja. Hvala torej eh, drugemu delu vorane. Najlepša hvala, da ste izrazili svoje mnenja, svoje misli, svoje občutja. Razprave v komisiji še vedno potekajo ko bo komisija potem dokončno sprejela dokument, se res lahko začnejo konkretne razprave s parlamentom in svetom. Mislim, da zadev ne moremo razrešiti v eni minuti in to je jasno. Rad pa bi vas v tej kratki minuti pomiril, da vsa vprašanja ki ste jih eh, izpostavili, so že bila pretehtana z naše strani. Verjetno pa iz mojega govora tega niste mogli razbrati, ker sem imel na voljo samo deset minut. Lahko pa vas pomirim, da predvsem kolegica Lebajl, generalna direktorica in tudi sam organizirava oziroma sodelžujeva rednih sestav, sestankov s toživci, z odvetniki, v nekaterih primerjih tudi s predstavniki nacionalnih parlamentov. Gre za neformalna srečanja, eno imam ravno danes popovdne, naprimer v eni izmed državnih članic se bomo pogovarjali o tem. Naprimer z generalnim toživcem Francije sem se pogovarjal o teh zadevah nedavno, tako da o izpostavljenih vprašanjih se razglablja. Naj pa omenim še eno točko, ki bo morda odgovor na številne vprašanja, ki ste jih zastavili. Res je, da bo Evropski javni tožilec imel vsa pooblastila, tožilstva, polna pooblastila, tako da bo podvržen pravosodnemu nadzoru. Torej, predvideva se popolna prava revizija, pravna revizija dela javnega tožilstva. Poleg tega predvidevamo posebno določbo za pooblastilo sodnika ko gre za poseg v preiskave. Kar se tiče nacionalnega prava in vprašanja italijanskih predstavnikov in pristojnosti, tu gre za nacionalno pravo, ki bo relevantno. In glede mm, stvarnega prava, tu se bo uporabljalo pravo držav članic. Evropska komisija in Evropski parlament eh, pa si pri tem prizadevata za skupno eh, pravno osnovo glede predloga o materialnem pravu v okviru predloga o zaščiti finančnih interesov Evropske unije. Evropski javni tožilec bo torej spoštoval vsa omenjena pravila materialnega prava in procesnega prava. Hvala. Še gospod Met. Najlepša hvala za besedo. Ugotovil sem, da številni, predvsem tisti, ki ste predstavniki nacionalnih pre parlamentov, izražate pomisleke. Vsi, ki natančno spremljate te zadeve, si lahko pogledate spletno stran ecba.org. Gre za spletno stran našega odvečništva odvečniškega združenja za kazensko pravo. In tu najdete povzetke. Poleg tega naj izpostavim, da predstavljamo več kot 35 eh, držav članic Sveta Evrope, tako da lahko v naših dokumentih najdete številne preglede prava in eh, smernice glede vprašanj eh, subsidijarnosti. Najlepša hvala. Hvala vsem prisotnim, vsem govorcem, vsem. Uh, poslancem, hvala tudi tolmačem. Naj vam povem, da se trenutno že razdeljuje kosilo, tako da vas vabim na kosilo. Na to pa nadaljujemo o, ob treh na področju civilno-pravnih zadev. Hvala.